dear colleagues ladies and gentlemen it is a pleasure to welcome you to this hearing on the. kolegice in kolegi gospe in gospodje lepo pozdravljeni z velikim veseljem vas povabim eh, pozdravljam na tej predstavitvi s temo temeljne pravice in pa posledice masovnih podatkov za zasebnost za varstvo podatkov za načelo nediskriminacije varnost in pa uh, organe pregona. Masovni podatki imajo nedvomen potencial in pa pozitivne plati tako za državljane, podjetja in tudi vlado. Ne gre pa za nov pojav. Je pa to pojav, ki je v zadnjem času doživel zelo veliko rast, zelo veliko dinamiko in zaradi tega lahko zdaj podjetja in tudi javni organi sodelujejo v postopkih zbiranja podatkov, analize teh podatkov in z uporabo zelo zapletenih algoritmov, da te podatke eh, primerjajo med seboj in jih potem uporabljajo za ugotavljanje trendov, vzorcev ali napovedovanje eh, človeškega obnašanja ali pa morda celo za kaj drugega. So pa z masovnimi podatki povezani tudi eh, določeni negativni dejavniki, določena tveganja. In to so tveganja, ki so um, povezana s temeljnimi pravicami zapisanimi v Evropski listini o temeljnih pravicah in pa zakonodaje Evropske unije. Širjenje mm, analize podatkov in pa eh, uporaba teh podatkov strani različnih akterjev lahko ima negativne posledice za ljudi za podjetja in tudi za celotno družbo, ter lahko vodi v stigmatizacijo in izključevanje. Tako pristojni organi, kot tudi eh, akademska sfera, je na obeh straneh Atlantika že izpostavila ta tveganja in dejala, da obstaja ogromno pomislekov povezanih z eh, masovnimi podatki. Premalo je transparentnosti, premalo je informacijske uravnoteženosti. Sklepi, ki nastajajo, so nepošteni in diskriminatorni. Evropski zakonodajni okvir z področja masovnih podatkov velja na tem področju. Nedavni svežer, ki je bil sprejet na tem področju, torej uredba 2016-679 in pa direktiva 2016-680 skupaj z direktivo 2002-58-ES ustvarjajo nabor pravil in pa načel, s katerimi urejamo eh, sodobno obdelavo podatkov z uporabo določenih tehnik. Hrati pa ti pravni akti zagotavljajo tudi določene pravice posameznikov, ki jih je treba spoštovati. S temi pravili upravljamo oziroma zagotavljamo ustrezno upravljanje z masovnimi podatki in hkrati tudi ščitimo temeljne pravice eh, državljanov. V resoluciji 10. marca 2016 Towards a Thriving Data-Driven Economy je Evropski parlament povdaril, da je zakonodaja z področja varstva podatkov tehnološko neutralna in da v, v popolnosti velja za vse dejavnosti eh, povezane z masovnimi podatki v Evropski uniji in zato je treba ustrezno tudi uporabljati. Današnja predstavitev bo posvečena predvsem posledicam eh, masovnih podatkov na temelj, za temeljne pravice in pa tudi za poslovne dejavnosti, tako v javnem kot zasebnem sektorju. Naši govorniki, torej naši gostje, bodo v odboru Libe eh, predstavili različne poglede na to vprašanje, kajti gre za predstavnike industrije, potrošnikov, nevladnih organizacij, javnih organov, ter organov preiskovanja in odkrivanja, ter organov za varstvo podatkov. Že vnaprej bi se zahvalil vsem govornikom v vseh treh delih današnjega, današnje predstavitve. In morda postregel še nekaj informacij o samem, samem poteku eh, današnjega eh, zaseba, zasedanja. Po eh, vsakem delu, torej po vsaki, vsakem razdelku tega eh, sestanka, sledi tudi eh, krok vprašanj in odgovorov. Celotna seja pa se prenaša prek spleta. Na voljo imate tolmačenje vse jezike, tako da ga lahko uporabljate. Tako, začnimo. Prvi del današnjega sestanka, ki ga bomo začeli zdaj, je posvečen komercialni uporabi masovnih podatkov. In najprej bomo začeli z splošnim pogledom na masovne podatke in na posledice e, masovnih podatkov na varstvo osebnih podatkov. Potem pa bomo še enkrat povedali, e, eh, kako je s temeljnimi pravicami in svoboščinami iz vidika e, podjetij in pa posameznikov. V tretjem delu bomo dali besedo tudi komisiji. Tako, najprej bi dal besedo eh, predstavniku Evropskega eh, varuha za eh, varstvo srednjih podatkov, gospodu Kristjanu Dekuni, ki nam bo pokazal oziroma povedal nekaj več o splošnih pogledih na masovne podatke. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Se opravičujem že naprej, ker sem nekoliko prehlajen in um, Zredam, morda sem zaradi tega nekoliko uh, eh, slišati nekoliko bolj neprijetno, ampak um, vseeno, prosim, da potrpite. Tako. Najprej bi povedal, kaj točno sploh so uh, masovni podatki in zakaj naše organe to tako zanimajo. poda, eh, torej podjetja in pa vlade, držav člani s masovne podatke uporabljajo zato, da lahko ugotavljajo, kakšen je vzorec obnašanja državljanov in državljank. In pri, vsi so pripričani, da lahko s podatki ugotovimo in napovedujemo prihodnost. Podatki so posod okoli nas. Lahko jih shranjujemo in analiziramo. če bi uh, uporabljali um, To je torej poslovni model uporabe spleta, ampak to je samo vrh ledene gore, kajti obstaja še več povezanih ljudi oziroma povezanih stvari na svetu. In ti ljudje imajo tudi vedno več eh, povezanih eh, naprav, kar se bo v prihodnosti samo še povečevalo. Seveda pa si podjetje želijo, da se podatki, ki se zbirajo, na nek način tudi monetizirajo. Gre za strateško vprašanje um, za vse varohe podatkov. Varstvo podatkov v Evropski uniji je vedno imelo dva cilja. Ustrezno ponujali informacije vsem pristojnim zato, da lahko skupni trg bolje deluje in hkrati, da se lahko zaščitijo človekove pravice. Mi pa smo vedno znova prosili za to, da se omogoča uporaba tehnologij in da se jih ne blokira. Uh, Tudi zaradi dela vašega odbora je uredba o varstvu podatkov ustrezno zaživela. Potem pa je tu še direktiva o policijskem delu in to sta direktivi oziroma eh, direktiva in uredba, ki ustrezno uh, urejata celoten trg. Seveda pa se soočamo tudi z eh, ogromnimi pritiski iz drugih e, naslovov, ne samo strani podjetij in zato je zelo težko varovati podatke v današnjem času. Tudi razkritja Edwarda Snowdna so k temu pripomogla in ljudje danes vedno bolj dvomijo eh, v pošten, pošten pristop, poštene namene velikih podjetij z področja eh, informacijskih tehnologij. Ljudje dejansko čutijo digitalno neuronovesje in to je bilo tudi jasno rezultat študije, ki jo je izvedla komisija glede diskriminacije na digitalnih trgih pred dvema letoma. Ankete Eurobarometra in pa tudi ankete v ZDA vedno znova pokazujejo, da ljudje ne zaupajo velikim podjetjem in da imajo občutek, da so nemočni, sploh pri uporabi spletnih storitev. Ljudje se počutijo nelagodno, kajti njihovi interesi, ki so zapisani v temeljni zakonodaji Evropske unije, ne veljajo več. Zasebnost je ključnega pomena. Ampak zasebnost v spletnem prostoru še ni dosegla ustrezne veljave. Nekaterim, sploh starejšim generacijam, se to zdi posem nov uh, pojav. Podrobnosti v zvezi s tem so tudi na ustrezen način zapisane v listini o temeljnih pravicah. Tam piše, da se morajo zbirati samo tisti podatki, ki so res nujni za delovanje sistema, ki so res nujni um, ali pa ki jih je res nujno posredovati podjetjem. Ampak masovno zbiranje podatkov na to vpliva zelo negativno. Mi, kot varuhi osebnih podatkov, se lahko na to odzovemo na različne načine in sicer z upoštevanjem zakonodaje, z izpostavljanjem načel z tega področja in z doslednostjo. Seveda pa se morajo tudi naša načela spreminjati eh, hkrati s časom, ampak vseeno evropski DPA eh, zagotavlja kar se da realen pogled na to. Potem je tu pravica do izražanja, kar pomeni, da se lahko sami odločamo, eh, katere vsebine bomo spremljali. Sporne novice, naprimer, kot so eh, se pojavili v zadnjem času v portali fake news, še poglabljajo to nezaupanje. Potem je tu še kategorizacija ljudi um, in način ponujanja storitev tem ljudem. Zdaj lahko rečemo, da nevidno roko trga, ki je opisal Adam Smith, nadomešča digitalna roka digitalnega trga. Torej, govorimo, da zakonodaja ni dovolj, če se želimo boriti proti škodljivim posledicam masovnih podatkov. Izpostavili smo več pobud na tem področju, ki vključujejo pr pripravo pravil pripravljenih na prihodnost, upoštevanje načela zasebnosti pri komunikaciji, pa tudi ustrezno zagotavljanje konkurence na področju uh, digitalnih storitev. Tudi evropske institucije lahko pri tem odigrajo ustrezno vlogo. Na zadnje skušamo tudi v uradu Evropskega varuha podatkov um, spodbuditi razvoj novih, uh, bolj neutralnih tehnologij na tem področju, s katerimi bi lahko bolje spoštovali uh, zasebnost in pa ostale temeljne svoboščine. Želimo se tudi, da bi vsi pristojni organi Evropske unije um, začeli na tem področju sodelovati. V naši analizi iz leta 2014 smo odkrili, da bi takšna skupna strategija imela pozitivne učinke za vse. Seveda obstaja tudi ogromno sinergij na tem področju, ki bi lahko izkoristili ne samo za zaščito posameznikov, ampak tudi za spodbujanje podjetij. Seveda pa sta svoboščeni, kot sta varstvo podatkov oziroma zasebnost in pa hkrati tudi eh, pravica do izražanja včasih med seboj v navskrižju. Če pa si naprimer preberete, kaj sploh je zasebnost, naprimer na Wikipediji tam piše, da je to pravica posameznika ali skupine, da se zaščiti eh, pred zunanjost, pred zunanjim svetom in tudi pred informacijami. Tako da brez v zasebnosti sploh ni um, pravice do izražanja, svobode izražanja. To je med seboj neločljivo povezano. Torej, ali lahko ljudje sploh uporabljajo najbolj popularne spletne storitve, ampak hkrati preprečujejo, da se jim sledi. O tem smo govorili v pogajanjih o novi zakonodaji z tega področja. Če želite prebrati vse podatke z tem, bi zato potrebovali kar nekaj let. In zato menimo, da obstaja neravnovesje na tem področju, v prid podjetij. Evropska komisija je dejala, da bolj kot ljudje uporabljajo poslane za storitev, bolj postane ta um, dragocena in tudi privlačna za druge, nove uporabnike. Obstajajo pa socialne in pa tudi poslovne posledice neuporabe teh storitev. Naprimer, neka oseba postane ujeta v določeni spletni storitvi in se ne more odločiti za uporabo druge storitve ker ostane, postane te storitve pač eh, nekako um, zasvojljive. Na nedavni konferenci, ki smo jo organizirali uh, v sklopu uh, naše predstavitve v začetku tega leta, smo na to tudi upozorili. Agencijam, ki si želijo biti del globalne kliničke družbe na tem področju, smo poslali vabilo k sodelovanju. Gre za to, da si želimo zgraditi nov okvir za varstvo podatkov, potrošnikov in pa tudi za razvoj nove zakonodaje. Želimo ustvariti prostor na spletu, kjer bodo ljudje zaščiteni, kjer se jih ne bo spremljalo, se jim sledilo in kjer bodo imeli možnost eh, varnosti in pa zasebnosti. Menimo, da je čas za ukrepanje, ker obstaja potreba tudi po novih orodjih. Moramo pa že obstoječa orodja uporabljati na boljši način in jih uporabljati bolj eh, povezljivo. Hvala za pozornost. Najlepša hvala za to predstavitev. Tako, zdaj pa bomo prisluhnili strokovnjakom iz industrije in pa uh, potrošniških organizacij. Gospod Luka Riste, ki m, mm, predstavlja, zastopa družbo Business and Decision Benelux, bo podal pogled industrije in pa podjetij na mm, masovne podatke. Izvolite. Hvala, sem Luka Rister, sem predstavnik eh, družbe Business and Decision Benelux in um, če dovolite, bi nakratko predstavil podjetje, v katerem sem zaposlen. Smo ponudnik storitev na področju IKT. Um, we have around 2500, uh... Približno 2500 um, svetovalce imamo po celotnem svetu in ponujemo storitev z področja svetovanja o uh, masovnih podatkih. No, ko govorim o podatkih in prosim, če lahko gledate kar na peto prosojnico, imamo v mislih predvsem, še eno, prosim, torej ustvarjamo novo mm, podjetje oziroma mm, poslujemo z zbiranjem podatkov za namen hitrejšega odločanja. Zdaj, torej, ko govorimo o podatkih, ne govorimo samo o masovnih podatkih ali pa o manjših podatkih, o vseh podatkih govorimo. To je naša niša in zato smo specializirani. opažamo tudi ogromno eh, naložb, tako iz zasebnega kot tudi javnega sektorja na tem področju. Naš cilj ni samo zbiranje podatkov, ampak omogočanje boljšega uh, odločanja za boljše poslovanje in boljše storitve tako za uh, druge podjetje kot tudi za potrošnike. To je naše prepričanje. To je seznam naših strank, nekaterih naših strank. Zelo smo dejavni v finančnih vodah, torej v teh sektorjih je zasebnost zelo pomembna tudi v eh, drugih sektorjih, naprimer okolje, eh, zdravje. Sodelujemo z belgijskimi organi pri tem področju in preprečujemo um, goljufije z uporabo statističnih modelov, ko gre za morebitno eh, davčno goljufanje. In menimo, da belgijski družbi s tem zelo pomagamo. uvod sem obdelal malo hitreje, tako da dobite vtis, kaj sploh počnemo. Opažamo veliko poprašanje po podatkih na trgu, masovnih podatkih, ne masovnih podatkih, kakorkoli. To so trendi, ki se samo še potrjujejo in opažamo velik, veliko spremembo v obnašanju potrošnikov, ki so veliko bolj liberalni kot nekoč, ko gre za uporabo teh podatkov. Opažamo tudi veliko povpraševanje po hrambi vseh teh podatkov. Podjetja uporab, podatke uporabljajo, ampak želijo se tudi hraniti. To je nov pojav, ki ga do kakšnega leta ali dveh nazaj sploh nismo poznali. Podjetja so želeli včasih samo analizirati podatke, zbirati pa samo tiste najpomembnejše. Danes pa želijo hraniti vse zato ker se želijo pripraviti tako na danes, kot tudi na jutri. Amazon, uh, Amazon je mm, primer takšnega podjetja, ki je pred nekaj leti začelo kar hraniti podatke v velikih količinah, ker je menilo, da jim bo to nekoč prišlo prav. In tej paradigmi zdaj sledijo tudi številna druga podjetja. Tudi povezovanje vseh teh podatkov med seboj je nov trend. Ker ti tu ne gre samo za podatke, ki jih lahko recimo zbere ali pa obdeluje eno, podat, eh, eno podjetje. Gre za vse možne podatke, javne podatke, javno nastavne podatke, pa tudi web scraping, kar je kar problematičen uh, pristop, ko gre za, javne, za osebne podatke. Podjetje se želi tudi igrati s temi podatki in jih potem med seboj nekako povezovati na vseh področjih. In vse to je eh, za naše poslovanje pozitivno, zato je na poslovnici plus, ker pač eh, nam to omogoča boljše poslovanje z raznimi podjetji. Tu pa lahko opazite nekatere potencijalne ovire opažamo precejšno količino napačnega razumevanja zakonodaje. Naprimer, naše, naše, naše stranke nas prosijo za pomoč. Nekatera podjetja, nekatere naše stranke so precej mm, torej, vešče tega početja, nekateri pa ne. In opažamo, da podjetja tako javnem kot tudi zasebnem sektorju nimajo na voljo dovolj znanja, ali izkušen za to, da bi eh, lahko obdelovala podatke ali hranila podatke. In opažamo, da podjetja sploh nimajo dovolj zaposlenih za to, da zagotavljajo eh, um, naprimer, zasebnost vseh tistih, ki so lastniki teh podatkov, oziroma nekateri se podatki nanašajo in tako naprej. Podjetja pa podatke zbirajo že kar nekaj časa, recimo 20 let ali več. In, ampak to so podatki, ki so starije ki so nekje prisotni v podjetju, ampak nišče ne ve, na kakšen način se jih hrani in kje se jih hrani. Predvsej je neznank, ne samo, ko gre za zakonodajo, ampak tudi, ko gre za upravljanje in pa eh, za nove načine upravljanja podatkovnih schem. To pa je zelo težko izvajati v praksi, ker opažamo, da ne obstaja dovolj Eh, ustreznih struktur za to. In podjetja danes počnejo naslednje. Skušajo upoštevati zakonodajo, ampak na način, ki je bolj v smislu rešimo, kar se da, oziroma um, pač um, zadostimo minimalnim zahtevam. projekti, projekti kot so naprimer streaming data oziroma projekti IoT, so nekaj, kar se že dejalo, da izvaja v praksi. Gre za povezovanje posameznih naprav med seboj, za ogromno količino podatkov in potem uh, za povezovanje z, z socialnimi omrežji. Potem je tukaj pristop deep learning in pa umetna inteligenca, kar smo že omenili. In tu gre predvsem za uporabo statističnih modelov, ki lahko uh, analizirajo ogromno količino podatkov brez človeškega faktorja. Kar pomeni, da bodo stroji začeli na neki točki razmišljati sami in tudi ustvarili novo vrednost s temi podatki. Opažamo tudi vedno več različnih uh, storitev v oblaku, kar je za nas včasih nekoliko neprijetno, ker obstaja toliko različnih podjetij, toliko različnih trgovcev ki poslujejo v oblaku in jih je težko nekako um, oskrbovati z našimi storitvami. In tudi o tem je treba razmisliti. Potem obstaja tu še nove paradigme, kot sem povedal, blockchain, ki bodo revolucioni, uh, revolucionirale, naprimer v tem primeru, finančni sektor in ga posebno spremenile. So some of our questions. Naslednji, uh, naslednja prosojnica. Sprašujemo se, kako naj operacionaliziramo naše postopke. Torej, kaj so najboljše prakse, kako lahko zagotovimo ustrezno zasebnost? Mi to poznamo, tudi vi to poznate in zato menim, da je to že en dober način sodelovanja. Kaj pa celotna skupnost GDPR? Kaj je z podpornimi skupinami, s srečanjem na spletu, menimo, da bi zasebni sektor vsekakor uh, imel nekaj koristi od srečanj kot je današnje, ampak morda takšni, ki so še bolj odprte narave, lahko tam res odprto razpravljamo o teh stvarih. No, potem pa so tu še industrijski standardi povezani z eh, upravljanjem podatkov. Imamo pa tudi nekaj pomislekov z tem in sicer, da bi se morda podjetja, kot je naše, zaradi nesrezne zakonodaje selila izven Evropske unije. Potem so tu nezakoniti projekti, projekti, ki so tehnično izvedljivi v okviru informa, um, organizacij, jih pa organi ne opazijo. Potem pa še plačevanje manjših kazni, zato da se lahko izognete večjim kršitvam. Torej, naprimer, nekdo stori nek manjši prekršek, ga izpostavi, zanj plača kazen in se s tem izogne morda kaznim za kakšne večje prekrške oziroma kaznila dejanja, ki jih izvaja. Imam tudi precej odgovorov, morda pa bi se temu posvetil pozneje, v času, ko bodo sledila vprašanja, ker mi je zmanjkalo časa. In če imate kakšno vprašanje, mi ga potem kar zastavite. Hvala. Najlepša hvala za vašo predstavitev. Zdaj pa je naslednji Ehm, na vrsti gospod David Martin, ki eh, predstavlja organizacijo BEUC. Eh, potrošniško organizacijo. Tudi vi imate 10 minut. Izvolite. I don't have a PowerPoint presentation, but I... Hvala. Sam pa nimam PowerPoint predstavitve. Sem pa pripeljal prijatelja. Prijateljico. This is uh, my friend Kayla. To je moja prijateljica Kayla. Morda ste jo videli, bila je v vseh novicah. In ona bo sedaj najboljša prijateljica vaše ščerke. To piše v glasu. Uh, eh, lahko govori z vašo ščerko o njenih hobijih, prijateljih. Uh, in je zelo ljubka. No, ampak norveško združene je opravljalo posvetovanja in tako smo so proizvedli igrače kot to igrače tukaj. In ta lutka pomaga na tisoče otrok, predvsem ameriški družbi, ki um, se ukvarja z govorjenjem za mlade. Predvsem uporabljajo torej podatke za govor in terminologijo. Mi najprej zberemo informacije za notranje namene in potem s tem poskušamo izboljšati svoje proizvode in storitve. To se počne za oglaševanje, ki je v skladu z to politiko in pa tudi v skladu s politiko zasebnosti. No in um, s tem podjetjem, ki sodelujemo, to je tudi v bistvu um, podjetje na področju obrambe. Pa še nekaj Kela, naprimer se bo z vami pogovarjal o tem, um, koliko Disney filmov je gledala, kajti ta ponudnik ima tudi, naprimer, odnose z Disneyjem, torej to je skrito oglaševanje za otroke. No, tukaj, eh, po našem mnenju, sicer se krši zakonodaja za varstvo potrošnikov. Prav tako se v bistvu da um, shekati, utreti v opremo, programsko opremo za ljudko. Pa še nekaj, še več težav je tukaj, naprimer stereotipi. Tukaj, naprimer, Kela lahko govori, ne vem, punčkam o oblekah in pa o kuhanju. No, ampak potem pa še drugo ljudko za fante in ta govori o znanosti, ne pa o kuhanju in oblekah. Kaj pa potem druge stvari, naprimer temeljne pravice, strpnost, ona je vendarle vaša. Eh, prijateljica, torej prijateljica vaše hčerke. Torej, otroci mora zaupati Kejli. No, tukaj so tudi družinski filtri. Namreč cenzurira besede, eh, naprimer tudi gej poroka ali pa homoseksualci, biseksualci, lezbike ali pa druge eh, neprimerne besede so cenzurirane. Ampak, na primer, heteroseksualci in pa krščanstvo, to pa ni na seznamu teh slabih besed. Torej, na tisoče otrok eh, se pokvarja s vami igračami. Ali je to torej, rezultat eh, teh pogovorov ali pa je to rezultat tega, um, kako se da izboljšati tehnologijo preko takih pogovorov? Ne vem. In Kejla tukaj, mislim, da je odličen primer tega, kako se lahko na internetu tudi kaj izjelovi. Več organizacij za varstvo potrošnikov je eh, sprožilo postopke proti Kejli v torek in v bistvu so jo umaknili z nekaterih trgovin z igračami v Belgiji in pa na nizozemskem. In organizacije za varstvo potrošnikov sedaj preučujejo vprašanje. No, mislim, da moramo še marsikaj narediti. Če želite več informacij o Kejli ali pa o teh informacijah norveškega združenja, Um, kar pogledate na splet, naprimer, um, ehm, igrače in težave z igračami, naprimer, lahko pogledate na spletu. Sedaj pa res uh, ti množični podatki. Sedaj ne bom šel čez vse uh, prednosti za potrošnike in družbo. Mislim, da smo o tem že veliko slišali. Bi se pa osredotočil na nekatere težave, sploh glede zasebnosti in varstva podatkov. Jasno je, da je tukaj tveganje za varstvo potrošnikov zelo visoko. Obdela se ogromno podatkov in pogosto so to zasebni podatki. V glavnem gre za informacijo o tem, kdo smo, kaj počnemo in tukaj je ogromno načino obdelave informacij. Vse to s ciljem, da se pridobi nove informacije o tem, kako živimo, kako jemo, spimo, potujemo, kaj kupujemo, če se ne kupujemo, kaj nam je všeč, kaj ne, kdaj nam je nekaj všeč. Konec koncev gre za to, da bi vplivali na ravnanje ljudi. To je končni cilj. In vse skozi smo pod komercialnimi pritiski. Posod okoli nas so pametni senzori in pa medsebojno povezane naprave, ki so vedno priključene. In tako vidimo, kako eh, nas vse skozi spremljajo. Potem se prevzame te profile, se se skupaj zbere in potem se da naprimer v algoritem ali pa v program umetne inteligence. Včasih ne vemo, to, kako točno to deluje. No, kaj se potem lahko sploh izjelovi? Sedaj vidimo naprimer ta seznam fake news. Eh, vidite, kako se stvari lahko izjelovijo. To je dober primer. In predlagam, da si pogledate TV serijo Black Mirror. To je um, znanstvena fantastika, ampak mislim, da vidite, kakšna je uh, prihodnost, distopija, če ne bomo previdni. No, sedaj pa ponovno nazaj v realnost. Kot smo slišali, glavni poslovni model uh, že temeli na monetizaciji podatkov posameznikov. In sedaj vse gospodarske družbe poskušajo to čim bolj izkoristiti in prikrojiti svoje proizvode za potrošnike. No, to se vse sliši čudovito, ampak tukaj so tudi vendarle minusi. Sedaj se na novo opredeljujejo razmerja med podjetji in pa potrošniki, spreminja se ravnoteže moči, povečujejo se tveganja in na koncu so vsa tvegana na, na plečih potrošnika. Ta pa v bistvu ne ve, kako stvari potekajo oziroma zakaj točno sploh gre. Naprimer, zavarovalniški sektor. Morda kmalo sploh ne bom več mogoče dobiti zavarovanja za avto, razen če ne spremete, naprimer, da boste imeli črno uh, skrinico v avtu in ta bo vse spremljala, vse, kar počnete. In še nekaj, naprimer, morda boste imeli napravo, ki bo spremljala, koliko prehodite, koliko pretečete na dan. To so potem različni podatki, s tem se potem dodatno prikroji proizvode za naslednje uporabnike in potrošnike. Potrošnik ima naprimer podoben profil kot vi, ali pa se bo tega naslednjega uporabnika zavrnilo, kajti na takšen način se lahko postavi diskriminatorne tipe predvidevanja. V prihodnosti bi lahko nekateri akteri imeli zelo širok dostop do zasebnih eh, akterjev, eh, do posameznikov, ne, do igrač, eh, pametnih avtomobilov, pametnih telefonov in tako dalje. Tako bi še vedno spremljali te podatke za milijone ljudi po celotnem svetu. In cilj vsega tega je to, da se vpliva na potrošnike v realnem času. Uh, oni pa tega sploh ne vejo. To vpliva in na našo zasebnost, in na našo svobodo, svobodo izbire. Kajti množične podatki uh, bodo pomagali podjetjem, da ta vedo, kaj mi ljudje želimo. In to ne bi smelo biti tako. Google in drugi sedaj želijo napovedati ali pa predvidevati, kaj boste kupili na spletu. In to je šele prvi korak. Lahko se gre še predvsej dlje. Kot rečeno, vse skozi bomo pod komercialnim eh, nadzorom. To tudi ponuja veliko priložnosti, ampak tudi tvegan. Malo razumemo o tem, kako stvari potekajo črna skrinjica je vedno bolj črna, je vedno teže se prebiti skozen eh, torej v skrinjico. Na takšen način um, moramo poskrbeti za to, da bo tehnologija spoštovala temne pravice. Prav zato, naprimer, je e-zasebnost tako zelo pomembna in pa izvajanje pravil je tako zelo pomembno. Če bomo stvari dobro izvedli, potem lahko okrepimo zaupanje. Tega trenutno ni in digitalno gospodarstvo uh, mislim, da se mora začeti bolj razvijati. Torej, nujna točka za začetek mora biti temne pravice. In mislim, da je to vse z moje strani. Če imate kakšno vprašanje, prosim. Uh, um, kar vprašate, Kela je izključena in ne bodo um, ničesar poslali v Ameriko. Saj ne tokrat. Komisija Paul Nemec iz GD Justice. Ta pa poroča o izvajanju množičnih podatkov. Uh, tudi vi imate 10 minut. Hvala pa, gospod predsednik. Komisija želi poskrbeti za to, da bo evropsko gospodarstvo temeljilo na podatkih. In tukaj je zelo pomembno, da kot prvo vemo, da javne koristi preko rasti, preko trgovine eh, ali pa zasebni interesi so zelo povezani z množični podatki že na začetku, primarno. Sploh takrat, ko množični podatki niso zasebni podatki. V CERN-u, naprimer, so presvedle podatke um, glede fizike za zadnjih, um, v bistvu v količini zadnjih 150 let in to so storili zelo, zelo na hitro. Torej, zasebni podatki niso edino področje množičnih podatkov. Če pa se pogledamo javne koristi, pa vidimo, da je zelo pomembno, da torej, so množične podatki zelo pomembni za um, ekonomiko oziroma tudi za druge znanosti. Včasih so ti podatki lahko anonimizirani ali pa zelo tehnično opredeljeni in si jih potem lahko tudi koristno uporablja, torej um, tudi v korist javnosti. Če so zasebni podatki anonimizirani, potem niso več zasebni in potem ne potrebujemo več zaščite uh, glede temeljnih pravic. Potem kot drugo, ko govorimo o zasebnih podatkih, torej to so ti množiči podatki um, in o tem tukaj govorimo. Um, to je bistvo današnje razprave, ampak ne ekonomsko bistvo. Res potrebujemo zaupanje. Ti množiči podatki bodo v redu delovali samo, če bomo res zaupali eden drugemu. In ta okvir v Evropi zagotavlja ravno zaupanje. Nekatere teorije glede množičnih podatkov so nasprotju um, z glavnimi načeli uredbe. Nekateri pravijo, da serija množičnih podatkov zahteva, da se vse zbira in na koncu bomo šele videli, kaj je uh, uporabljeno, zakaj. In to seveda lahko tudi izboljšuje učenje, tudi slučajno učenje poznaje. To je po naključju. Morda res, ampak v petem členu uredbe imamo načelo eh, anonimizacije podatkov, torej omejevanje in to ni v skladu z takšnim načelom množičnih podatkov. Torej mi sprejemamo, da temeljne pravice omejujo dejavnosti na številnih področjih v gospodarstvu, In prav tako se omejuje tudi druge pravice posameznikov. In vendarle je realnost to, da vse aplikacije ne bodo dovoljene v okviru te uredbe. Torej, potrebujemo samo aplikacije, ki bodo v celoti v skladi z glavnimi načeli uredbe in pa tudi samo uredbo. Pika. In tukaj gre predvsem za omejitev namena in pa uh, eh, anonimizacija podatkov. To sta glavni načeli. Torej, tukaj imamo komercialne in pa zasebne interese, ali je to možno boje doseči in obenem tudi spoštovati uredbo. Mislim, da je vse to mogoče. To sem malce preiskal in sem si pogledal podjetja, ki pišejo o tem, ki se ukvarjajo s tem. Eno izmed glavnih podjetij, ki svetujejo, uh, je SAS kaj piše na svojem blogu, na prvi pogled, se zdi, da urede kot GDPR lahko uskoristijo podatke zaradi anonimizacije in pa odgovornosti. Ampak, avtor pravi takole, v realnosti bodo zakoni glede skladnosti ponudili več priložnosti. Zakaj? Več organizacij bo končno videlo, da podatki Um, so bolj podrobni kot pa kadarkoli prej. S tem boljšim razumevanjem bodo organizacije imele možnost, da bolje vidijo, kakšne informacije so na voljo za potrošnike in kako se te uporabijo za analize. Ob tem globlem razumevanju vidimo tudi večjo stopnjo odgovornosti in tukaj se voditelji ne morejo več skrivati. Nikoli ne more več podjetje reči, ja, mi upravljamo svoje podatke. Ne, to mora sedaj dokazati z gospodarjenjem s podatki. In če se to ne zgodi, potem je treba plačati kazni. Če bomo to izvali, potem bodo podjetja končno videla, da morajo dejansko dobro upravljati svoje podatke. To pa je lahko samo dobro za analitike in pa analizo podatkov. In tukaj bi še dodal sam, isto bo veljalo tudi pri organih pregona. Naprimer, ameriški NSA in pa policisti, naprimer, se otapljajo v podatkih, ampak glavna čela v naši zakonodaji za varstvo podatkov, že iz leta 1995, uh, eh, imamo te podatke in pa ta načela. Uh, tukaj vidimo, da morajo biti podatki relevantni in pa ažurirani. Vse to tudi služi organom pregona. Uh, to tudi služi za boljšo varnost. Komisija se je torej zavedala teh izzivov pri množičnih podatkih, preden smo sploh začeli delati na te uredbe in pa direktivi za varstvo podatkov na področju organov pregona. Ti instrumenti mislim, da služijo javnemu interesu, eh, pa tudi eh, gospodarskim interesom, ter torej javnem interesu, torej, kot rečeno. Naj omenim nekaj področji, kje je imajo lahko takšni sistemi negativne vplive na temeljne pravice. Evropsko sodišče je v zadevi dejansko govorilo o svobodi govora. Naprimer, govor je bilo o svobodi izbiranja, gibanja, potem o poštenih pravičnih volitvah, sedaj beremo, kot smo že prebrali. Eh, ob zadnjih volitvah, eh, ko je zmagal Obama, smo ponovno torej brali da je nekdo zmagal zaradi um, profiliranja, psihološkega profiliranja voljivcev. Tudi sedaj smo to slišali, torej kako to vpliva na demokracijo. Potem naprej uh, tudi druge pravice, naprimer glede uh, oblikovanja in podobno so relevantne. Za zaključek bi dejal, da množje podatki potrebujejo množično zaupanje, veliko zaupanje državljanov, države, podjetij, poslancev, In to načelo velja za varstvo osebnih podatkov, prav tako pa velja tudi za to, da je treba zaupati, da množiče podatki ne bodo negativno vplivali na druge pravice, naprimer na temeljne pravice, o katerih sem sedaj govoril. In za konec še tole. Treba je zaščititi te pravice, naprimer poštene, pravične volitve, demokracijo, svobodo govora, zbiranja in pa svobodo nadzorovanja tega, kar se dogaja z našimi podatki v svetu, kjer je vedno več zbiranja podatkov in pa analize podatkov. Torej, vse to niso majhni tehnični izzivi, to so ključna vprašanja. Torej, vladvine prava, temeljnih pravic v digitalni dobi. Hvala. Thank you, Mr. Nemec. Uh, after... Hvala, gospod Nemec. Po teh štirih predstavitvah. torej glede komercialne uprave eh, množičnih podatkov, pa dajem besedo poslancem, ki želijo povedati svoje mnenje. Nekateri so že dvignili roke. Najprej Ana Komeš, poročevalka in potem še drugi člane odbora. Ampak prosim, da ste čim krajši, torej dve minuti, tako da bodo gosti imeli čas odgovore. Hvala. Hvala lepa za te zanimive predstavitve. To mi je dalo misliti. Upam, da bomo lahko tudi ukrepali. Eh, hvala za ta opozorila. GDPR je temeljen stebr našega delovanja. To moramo ukrepiti. In tukaj gre, ja, kot ste rekli, za zaupanje. Gospod Nemec je ravno kar govoril o zaupanju. Gospod Rihter, prej ste govorili o tveganju, torej da se bodo podjetja umaknila iz Evrope zaradi GDPR in pa pomisliko s tem v zvezi. No, GDPR je bil sprejet in smo šli potem v ZDA in operaterji podatkov, so videli, da je to v redu, kajti vsaj nekakšno upravljanje obstajalo in so gotovili, ja, zaupanje je ključno. Um, če ne bo zaupanje, ne bo poslovanja, vsaj ne na dolgi rok. In zato prosim, um, da več govorite o tem, gospod uh, Rister, potem gospode Kunja in gospod Martin. Uh, diskriminacija, kaj lahko tukaj uh, storimo? bi lahko govorili o tem potencijalu, prosim. Podatki so anonimizirani, ampak še vedno se jih da prebrati. Ne vem točno, kako bi to rekla v angliščini. Torej, anonimizacijo se da um, obrniti nazaj. Torej, da ni več anonimna. Pa še nekaj nek posameznik, naprimer, kako naj on sprema avtonomne odločitve, kako naj nadzoruje podatke. Tukaj vidimo različne tehnologije in prven sofistikacija. Vidimo, naprimer, da um, potrošnik ima veliko moči. To je vse z moje strani zaenkrat. Hvala. Ja, ich... Mm, najlepša hvala. Strinjali bi se s Pavlom Nemicem, ki je dejal, da so lahko masovni podatki tudi samo stroji, ki so lahko zelo dobrodošli, če imamo naprimer neko proizvodno linijo, zagotovljeno nekimi senzorji ki mi hitro daje informacije o tem, ki prihaja do napak ali obrabe. To je vsekakor dobrodošlo, ker s tem preprečujemo večje okvare. Ampak po drugi strani imamo masovne podatke v tehničnem sektorju, po drugi strani pa v zasebnem oziroma v zasebni sferi. Če naprimer moj avto spremlja podatke o tem, kako vozim, kdaj hitro vozim, kdaj vozim počasi, kdaj zaviram, so to sicer podatki o avtomobilu, ampak potem, ko avtomobil peljem k mehaniku, se te podatke ovrednoti. In potem bodo videli, aha, pogledajte, to je Birgit Zippel, njena avto, ona vozi tako in tako. In ne vem, ali se ti podatki potem hranijo samo tam ali se ka še kam pošiljajo. Hvala pa tudi gospodu Martinu, da je prinesel to lutko sem. Kajti lutka res ponazarja, da ne gre samo za zbiranje podatkov, in potem neko interpretacijo leteh, ampak da lahko z to lutko, ki jo podarimo otroku, zbiramo podatke o otroku. Podjetje lahko kar naenkrat dobi posebno nov vir podatkov za osebo, ki sploh še ni oddala nobenega odtisa v digitalni sferi. Uh, In to ni nekaj, kar je potem v interesu otroka, ampak je to manipulacija, ki se uporablja samo za komercialne namene. Monetizacija vseh področji človekovega življenja lahko postane res neverjetno velika. Pristojni komisar je pred nekaj časa že dejal, da, so, da bi morali starejši ljudje, ki so osamljeni, ki so doma sami s sabo, morda lahko dobili za pomoč robota, ki bi komuniciral z njimi in da bi to bila edina oblika komunikacije, ki bi jo imeli. Bi pa jaz se osebno ponorela, če bi mi dali takšnega robota, ki bi zma, se z mano nikoli ne bi kregal, ki bi se z mano vedno strinjal in ki mi nikoli ne bi ugovarjal. Kako naj, potem, kako naj živim s takšno stvarjo Seveda potrebujemo pravila za to. Prekoračila sem že čas, ampak eh, vseeno bi še nekaj povedala. Naprimer, če lahko na področju sklepanja nepremečninskih pogodb eh, nekdo na podlagi masovnih podatkov ugotovi, ali kažemo, kakšen je njegov um, vzorec pranja perila, koliko elektrike porabi za to, kaj pere in tako naprej, je to zelo nevarno. Uh, potrebujemo enostavno pravila za vsa področja, kajti internet stvari res eh, se reširi z neverjetno hitrostjo. In mislim, da smo vsi uh, istega mnenja glede tem. Hvala. Yes. Thank you very much. I'm sure it will be possible to. Hvala. No, gotovo bo mogoče ustvariti robota, ki se ne bo strinjal z gospod Cipel. Ne vem, če lahko do tega božiča morda do naslednjega božiča. Thank you. Glede, imam eno vprašanje glede podatkov. Ja, potrošniki moramo imeti zadnjo besedo glede podatkov, ampak v Bene tudi vemo, da se potrošniki ne zanimajo ravno zelo. Zato, ne vem, naprimer, pač nekaj odpreš in potem, eh, ne vem, če moraš nekaj uporabiti in če moraš odkljukati, ja, sem prebral um, te pogoje, boš to naredil. Ne vem, sam sem ravno kar nekaj kupil in nisem prebral teh deset strani podatkov pogoj je bilo, mislim, da saj za devet strani je uh, v angliščini. To je ključno vprašanje za prihodnost. Torej, ja, ali jim damo možnost, uh, da nas vprašajo zadovoljenje. Um, ehm, to je eno, ampak mislim, da mora biti informacije dostopne, tako da bodo ljudje dejansko razumeli, kaj sploh podpisujejo. Sploh v prihodnosti bo to še bolj pomembno. Moramo poiskati pametne rešitve za to tako da bodo informacije ja, javne že, ampak dostopne, predvsem mora biti. Potem um, Luka Rister, to je bilo zanimivo. Bi lahko razložili, kako uporabljate podatke, katere podatke uporabljate, naprimer uh, za boj proti utaji davko. Ali pa kako pomagate organom pri boju proti goljofijam. Kakšne podatke zbirate, kakšno je to okolje za varstvo podatkov? Pa spet ta lutka. Gospod Martin je dejal, da so bili uh, prekršeni določeni predpisi za varstvo potrošnikov in pa varstvo um, zasebnosti. Torej, kako je mogoče, da so ti proizvodi sploh prišli na trg na splošno, če so bili predpisi kršeni? Pa še nekaj. Kaj mislite o tej novi uredbi za varstvo podatkov za evropske ravni? Kaj mislite o dejanski zmogljivosti eh, nacionalnih nadzornikov za varstvo podatkov, da ti potem uveljavljajo predpise glede zasebnosti na evropski in nacionalni ravni? In kako gledate na ta svežen za varstvo podatkov v prihodnosti? Ali bomo s tem sedaj ostali za par let in ali so evropski predpisi ustrezni glede na spremenjajočo se dobo tehnologije. Hvala. Uh, Hvala. Lepa, gospa Lauroštel. Hvala lepa. Hvala vsem govorcem, kajti predstavitve so bile res zelo zanimive predstavljena so bila različna stališča in tudi sama imam drugačno stališče. Torej, 40 let sem že dejavna na področju komunikacijskih ved in eh, ko smo začeli z univerzalnimi kodami in naravo človeške komunikacije in ko smo ugotovili, da vsak dan komuniciramo z eh, našimi očmi, ustmi in tako dalje in ves čas komuniciramo te masovne podatke. In v tem smislu to ni nič novega. Kar je novo, je hitrost, je obseg eh, podatkov, ki jih lahko te naprave obravnavajo in dostop do shranjenih podatkov, kajti ne moremo imeti dostopa do možganov so ljudi, tudi če smo, naprimer, kirurgi. Ampak eh, s temi množičnimi podatki pa razkrivamo eh, vidike, ki so bili doslej skriti. In sedaj se moramo posvetiti tudi kulturi, kajti zakonodaja je del kulture, to je slovnica kulture. Naprimer, um, GDPR je tudi del te slovnice. Vi lahko poznate vse besede, ampak če nimate slovnice, ne razumete sporočila. in sedaj gre za pravzaprav neko ponovno kodiranje naše realnosti s to novo kodo. In tem, tej realnosti moramo dati tudi pomen. In eh, vsak odgovorcev je eh, to na drugačen način predstavil in z nobenim od njih eh, se ne strinjam v celoti, niti s tistim, ki je za množične podatke, niti eh, s tistim govorcem, ki je proti, ki je zaskrbljen, niti s tistim, ki meni, da je treba čim več podatkov zbrati in tako dalje. Torej, vsi smo skupaj v tem okolju in zato je zelo pomembno, da razumemo, da razumemo, o čem je treba sedaj sprejeti ustrezno zakonodajo, kaj je treba zakonsko urediti. Naprimer, predstavljajmo si, da živimo sedaj v nekem okolju, eh, kjer, kjer smo odkrili eh, steklo, in uh, če želimo ohraniti zasebnost, kaj to pomeni, da bomo sprejeli zakonodajo, da bo to steklo zatemnjeno ali bomo našli drugo rešitev. Naprimer, ta uh, lutka je zelo dober primer. Predpostavljam, da bo vsak otrok eh, srečen, če bo imel takšno punčko, tudi če uh, bo ta igrača malce uh, malce bolj usmerjena v določene vrednote in manj v drugo. Ampak problem je tu ta, da ta igrača v resnici ne spoštuje temeljnih eh, pravil na področju varstva potrošnikov in pa varstva zasebnih podatkov, kajti ta prenos podatkov iz vašega doma na, neko, na nekega operaterja je že zdaj nezakonit. In zato moramo razumeti, da tu imamo zakonodajo, to je jasno, ampak imamo pa tudi področja, ki sploh še niso zakonsko urejena oziroma niso dovolj jasno zakonsko urejena. In ne strinjam se s polom v tem smislu, da se dejansko s temi množičnimi podatki zakriva meja med osebnimi in neosebnimi podatki. Torej, če želite imeti uh, te množične podatke in njihovo obravnavo na tak način, kot eh, to sedaj obravnavamo, potem bodo vsi podatki postali osebni podatki in obratno. In če tudi imamo zakonodajo, ki omogoča razločevanje med njima, bo to v praksi zelo težko, praktično nemogoče. Na to pa imamo uh, siva področja, kjer nimamo nobene zakonodaje. Torej razumem, da imamo težave in te težave zlasti izhajajo iz tistih področji, kjer sploh nimamo zakonodaje. Na to pa imamo še področje, kjer nimamo ustrezne izobrazbe, ustreznega usposabljanja. In predpostavljam, da je med nami kar nekaj ljudi, ki delajo statistični podatki vsakodnevno, ampak mi smo zelo majhna uh, skupina ljudi. In kako boste sedaj razložili ljudem, da potrebujejo transparentne algoritme, če sploh ne vedo, kaj to je? Dobro, sedaj pa dajem besedo nazaj govorcem. Še Ana, ne bi rada. izgubila te priložnosti za nekaj vprašanj za gospoda Risterja. Torej, tu pravite, da bi eh, lahko se skrivali za nekimi majhnimi uh, skupinami ali paneli. Ali imate kakšne takšne uh, primere, ali veste za primere, kjer so pač te tehnologije eh, množičnih podatkov vodile v diskriminacijo, naprimer na področju bančništva je prišlo do naprimer zavračanja eh, posojil ali na področju zdravstva ali na kakšnem drugem področju. Kako se lahko dejansko prilagodimo in kako se lahko odzovemo, oziroma izognemo tem najhujšim posledicam. Hvala, sedaj bom dal besedo govorcem, torej bomo morda kar uh, začeli in nadaljevali v istem vrstnem redu, vsak ima štiri minute. Hvala, torej izognil sem se večini vprašanj, ampak odgovoril bom morda na eno ali dve vprašanji, za katere se počutim usposobljen. Gospa Gomes je spraševala v zvezi s potencialom za diskriminacijo. To je zelo pomembna točka in zelo pomembna določba je v uredbi GDPR 15.1H, eh, eh, kjer ima posameznik eh, pravico do dostopa uh, do logike procesiranja avtomatizirane, od, od, avtomatiziranega odločanja in to je pomembno, da se lahko takšna določba uporablja, kajti na ta način lahko eh, ljudje tudi eh, dobijo informacije o tem, kako so jih algoritmi uvrstili v eno ali drugo kategorijo in temu tudi ugovarjajo. Na to imamo še etična vprašanja v zvezi z oblikovanjem Eh, spletnih storitev in ponujanjem teh eh, storitev. In to je eh, zelo dobro ponazoril David svojo ljudko. Torej, tu imamo vprašanja, ki so povezana s tem, kaj je prav in kaj je narobe. In to ni vedno povezano samo z zakonodajo oziroma omejeno samo na zakonodajo. GDPR uh, da je veliko odgovornost eh, nadzornikom eh, za varstvo podatkov, torej ti imajo precej širša pooblastila v novem režimu in eh, v delovni skupini po členu 29 smo zelo dejavni na tem področju oblikovanja veliko bolj odgovornih organov za nadzor za varstvo podatkov in usposabljanje teh nadzornikov. Ti potrebujejo tudi ustrezne vire za to, da lahko opravljajo svoje naloge eh, v okviru GDPR. Torej, govoril sem s kolegom iz belgijskega pristojnega organa, ki mi je povedal, da bodo temeljno prestrukturirali eh, pristojne organe, zato da bodo lahko spoštovali to uredbo. Giovanni Botorelli je povedal, da so to pravila, ki eh, bodo trajala več generacij in to ne nujno zato, ker bi si to želeli, ampak eh, zato, ker pač tako deluje jo ti postopki. Torej, um, osem let je trajalo od 2010 do 2018, da smo sprejeli uh, to zakonodajo, to uredbo GDPR in uh, verjetno jo bomo uporabljali 20 let ali še, še dlje. Sestali smo se tudi z uh, novim direktorjem agencije za temeljne pravice in eh, prosili smo ga za prve vtise o novem delovnem mestu, novem položaju in situaciji v Evropi. In eh, rekel je, da moramo nehati govoriti o obveznostih in o zakonodaji, temveč se moramo začeti ukvarjati z ljudmi, z obnašanjem, z obnašanjem ne samo ljudi, temveč tudi podjetij in vlad eh, in učinkom vseh teh veden na ljudi. Mislim, da se morajo DPA-ji začeti ukvarjati z dejanskimi učinki, ki jih imajo tržišča in to, kar se dogaja na trgih na vsakdanja življenja državljanov. Gospod Rister, izvolite. Hvala, hvala za vprašanja. Najprej bi se odzval na nekatere točke, ki ste jih izpostavili. Torej, nisem eh, želel dati vtisa, da si prizadevam za to, da bi uporabili vse podatke, da bi jih zbrali, vse možne podatke in jih shranili, ampak eh, želel sem predstaviti način upravljanja in zasebnost, ki je prilagodljiva, torej vsekakor pa si ne prizadevamo za popolno liberalizacijo podatkov. Torej, prvo vprašanje je gospe Gomeš. Glede podjetij, ki zapuščajo Evropo, torej mi smo se bolj ukvarjali z našimi storitvami, ki jih ponujamo podjetjem. Preprost primer, naprimer, bi bil, da imamo neko globalno podjetje, ki nudi storitve povsod po svetu, naprimer eBay naprimer, lahko kupite eh, nek predmet v Maroku z kreditno kartico, ki je izdana v Španiji, živite pa tu. Torej, tu imamo podjetja, ki lahko uporabljajo zasebne in eh, javne oblake za hrambo podatkov in eh, Treba si je pogledati, v kakšnih okoliščinah hranijo te podatke. Lahko rečemo, naprimer, da ne morejo eh, hraniti eh, podatkov v zvezi s kreditno kartico v oblaku, na to eh, morda nekaterih drugih podatkov ne bodo mogli hraniti v Evropi in tako dalje. V tem primeru bo, jih bodo lahko shranili naprimer v zasebnem oblaku, nekje druge. Torej, to sem želel povedati. Na to, ko govorite o oblakih, imamo imamo tudi druge potencijalne težave, ki se pojavljajo na tehnični ravni. Kar se tiče goljufij, diskriminacije, torej vidimo veliko podatkov, osebnih podatkov, ki jih je možno identificirati. Uh, Naprimer, imamo cele vrste ogromnih eh, skladišč eh, podatkov, torej, ki morda upoštevajo nekatera pravila, ampak ne pa GDPR. Torej, to ni nekaj, kar nas čaka, to je že prisotno in na to je treba to povezati še z novo, eh, novimi oblikami prenosa podatkov, streaming in tako dalje torej tu bomo imeli težave tudi z sistemi hramb v podjetjih. Na to ste postavili še vprašanje glede odkrivanja goljufij. Torej, Ministrstvo za finance ni edina stranka uporabljamo različne oblike urodij, ki so na voljo na trgu. Imamo veliko statistikov, matematikov, torej eh, strokovnjakov za podatke, ki uporabljajo celo vrsto mehanizmov za obravnavo statističnih in drugih podatkov klientov, torej vključno naprimer z um, podatki, ki izhajajo iz družabnih omrežij in drugot. Um, Veliko podjetij danes govori tudi o tem, da bi eh, zbirali podatke, ki jih ljudje naključno objavijo in da bi te podatke uporabili tudi za pripravo modelov za boj proti goljufijam oziroma modelov tveganja. Mislim, da so bila to vsa vprašanja. Ne. Imam nekaj primerov diskriminacij na spletu, naprimer um, prišlo je do pozitivne ali negativne diskriminacije, uh, ki jo je povzročila umetna inteligenca, ampak te težave se pojavijo, ko usposabljate oziroma ko delate modele, ki temeljijo na človeškem umu. David, ja, sam bi želel najprej pojasniti to, da moje sporočilo ni, da je to grozota in da smo obsojeni na uh, propad. Ne, želel sem povedati samo to, da če eh, bomo pustili komercialnim interesom in gospodarskim interesom, da bodo prevladali in da če bomo izgubili temeljne vrednote, bo uh, lahko to imelo eh, hude posledice. Glede potencijala za diskriminacije, to je bilo omenjeno, ampak. Um, Tu je bilo nekaj poročil v zvezi s tem, da se uporabljajo neki. Um, različni modeli izračunov, ampak um, množični podatki omogočijo, da to pride tudi do tako daleč, da se vprašanje ne postavlja več v smislu, kaj to sedaj predstavlja zame kajti to bo sedaj vključevalo veliko več parametrov, ne samo vaša, vaše parametre, temveč tudi druge uh, parametre. Uh, lahko boste šli sedaj v trgovino in boste, uh, ocene ne bodo več objavljene, označene, temveč boste vi na uh, svojem telefonu videli, kakšna cena je za vas in to uh, ne bo nujno cena tudi za druge. Uh, stranke. In enako velja tudi za letalske eh, karte, naprimer lahko boste pač imeli ceno, ki bo samo vam prilagojena. To je lahko končni eh, cilj tega, na to, kako lahko sprejemamo eh, avtonomne odločitve v teh okoliščinah. Preprosto odgovor je ne, ne morete jih sprejemate, kajti um, itak nimate izbire, ne veste, kako stvari delujejo. In zato sem rekel, da gre tu za uh, spremembo temeljnega odnosa med uh, potrošniki in med uh, podjetji. Jaz si lahko predstavljam, kako neka pekarna ustvarja svoj dobiček, ampak za te vrste podjetij pa ne vemo, kako ustvarjajo svoj dobiček. Uh, na to vprašanje glede interesa za potrošnike. Ne, eh, seveda ta podjetja ne oblikujejo stvari tako, da bi vam olajšali življenje. Eh, torej, če bi vi lahko razumeli eh, dva odstavka, bi vas to seveda veliko bolj zanimalo, kot če morate potrditi, da ste razumeli in prebrali devet strani, ki jih itak ne razumete. Torej, če želite uporabiti svoj telefon, potem nimate druge izbire, kot da sprejmete pač teh eh, devet strani pravil. To pomeni, da itak ne morete izvajati pravice do izbire in to se, po mojem mnenju, mora spremeniti. Na to sem želel še nekaj povedati v zvezi z interesi. Naprimer, če si pogledate Eurobarometer in vse te. Um, vse te odgovore, vidite, da ljudi to zanima. In če govorite z ljudmi o tej ljudki, potem boste videli, da jih to zanima. Ampak še vedno potrebujemo zelo veliko ozaveščenja. Naj vam dam primer. Torej, če smo želeli uh, Eh, to lutko kupiti na Amazonu. Ne vem, ali je šlo to za spletno stran Amazon ali kakšno drugo spletno stran, ampak če si pogledate eh, komentarje, potem boste videli, da eh, so se starši pritaževali, da niso razumeli, da niso razumeli tega, kar so njihovi otroci govorili. To je edino, kar jih je skrbelo po našem mnenju GDPR še vedno ni uh, primerna zakonodaja, uh, torej um, uh, problem te lutke uh, je naprimer, uh, da ne spoštuje eh, obstoječih pravil, ampak eh, tega so se lotili ljudje naprimer z vidika varnosti, da ni varno, če eh, ta um, ljudka lahko uh, se pogovarja z, uh, z otroki, ampak to, ni, to ne spada v področje definicije varnosti. Hvala. Mislim, da je. Uh, vprašanje časa in izziv ta hip ta, da mora biti eh, zakonodaja učinkovita za posameznike. In kaj to pomeni v teh eh, časih? To pomeni, da eh, mora država postati postati eh, glavni akter eh, pri spodbujanju te tehnologije, pri razvijanju te tehnologije in ki mora omogočiti eh, tudi pripravo in uporabo orodi, ki bodo na voljo posameznikov, s katerimi bodo lahko ocenili kakovost in primernost te tehnologije. Prav tako uh, morajo biti ustrezno opremljeni tudi vsi pristojni organi, organi pregona in tako dalje. Vsi morajo biti sedaj uh, visoko tehnološko razviti. In uh, uh, sedaj še vedno pripravljajo brošure, naprimer, ampak v prihodnosti bo uh, to prav gotovo uh, Eh, moralo biti nekaj drugega, naprimer aplikacija, ki eh, v računalniškem sistemu eh, zagotovi in preveri, če so pravice potrošnika zavarovane. Torej, treba bi bilo predviditi tudi proračun za takšne, da takšne razvoje aplikacij. Torej, tek, tehnologija za zakonodajo. Na to morajo tudi, naprimer, eh, organizacije za varstvo potrošnika po uradni dolžnosti to preverjati, kajti um, potrošniki tega ne morejo narediti sami. Torej, treba je pritisniti na te uh, organizacije za to, da to dejansko delajo po uradni dolžnosti in na strateški način. In na to. Uh, množični podatki prihajajo v Evropo. Ne smemo misliti, da ti zapuščajo Evropo in da eh, izgubljamo umetno eh, inteligenco in tako dalje. Ne, nasprotno, milijarde eh, so uložene v Evropo. Ameriška podjetja investirajo v Evropo in v te centre za hrambo podatkov. Torej, ta ameriška podjetja so razumela, da potrebujemo eh, zakonodajo in Apple je ena izmed najpomembnejših eh, podjetij tudi zato, ker um, tako zelo ščiti eh, dostop do podatkov. Torej, um, kar se tiče diskriminacije, Naprimer, prišlo je do uh, situacij, uh, kjer je prišlo do diskriminacije, kajti množični podatki vam omogočajo, uh, eh, da prepoznate, ali je nekdo musliman, ali je nekdo uh, Eh, črn ali bel in tako dalje. In tudi eh, rasno profiliranje, naprimer pri policijskem delu, je bilo predmet mnogih razprav. Torej, ni vam treba zelo, gledati zelo daleč, da vidite, kakšna so tveganje. In eh, zakonodaja že takšna, kakršna je danes, eh, ni v celoti spoštovana. Torej, eh, en od glavnih izidov za nas bo, kako bomo prisilili vse, da bodo spoštovali zakonodajo in to bo odvisno od denarja, to bo odvisno od eh, sredstev, ki bodo na voljo in na koncu naj zaključim na optimističen način. Z 4 odstotno maksimalno kaznjo mislim, da je verjetno, močno verjetno, da uh, bodo razviti modeli, ki bodo eh, spoštovanje zakonodaje razvili do popolnosti, zato ker je eh, bo tveganje teh kazni tako visoko, da bo vredno v to investirati. Hvala lepa za, ta, eh, za to prvo okroglo mizo, torej zahvaljujem se vsem govorcem, ki so predstavili svoje prispevke, ki so odgovorili na vprašanje. In sedaj mislim, da imamo veliko boljšo predstavo o situaciji. In sedaj bomo nadaljevali z drugim panelom. In sicer bomo zamenjali torej, govorce in prosim govorce za naslednjo okroglo mizo, da se mi pridružijo. Hvala lepa. Okay, everybody, we are resuming our hearing. Uh, Tako, gremo naprej z našim panelom. Zdaj pa bomo govorili o uporabi tehnik masovnega zbiranja podatkov uh, strani javnega sektorja, javnih organov. Prav tako bomo govorili o tem, kako nevladne organizacije gledajo na uporabo masovnih podatkov v javnem sektorju. Uh, Najprej bom dal besedo gospodu uh, Rivo Reitmanu, namestniku generalnega direktorja Estonske davčne uprave. Gospod Reitman ima veliko izkušenj s tem področjem in je ustrezna oseba za predstavitev te teme. Izvolite. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči in um, Najprej bi dejal, da mi je veliko čas, da sem lahko danes tu in da lahko predstavim, kako estonska finančna uprava eh, zbira in analizira podatke. To počnemo že več deset let, ampak eh, zdaj je bolj aktualno vprašanje, kaj točno počnemo s temi podatki, ko jih enkrat zberemo. Po našem mnenju bi to morali dati na dva načina. Najprej se moramo vprašati, kako zbiramo podatke, kako država podatke dobi in drugič, kaj s temi podatki potem naredi. Oziroma, kako ti podatki pridejo do podjetnikov in do državljanov. Ko govorimo o vnašanju podatkov, bi po našem mnenju to moralo biti možno na najbolj preprost in uporabniku prijazen način. Podjetniki, eh, računovodje, mm, potrošniki, državljani ne bi smeli imeti večjih težav z vnašanjem svojih podatkov v sistem. Okolje mora biti kar se da prijazno. Gre za programsko opremo, ki mora biti na voljo tako državljanom kot tudi eh, podjetjem. Treba pa je razumeti, katere vrste podatkov proizvajamo v vsakdanjih postopkih in kako jih lahko potem država uporablja za to, da lahko izpolni svoje naloge. Uporabljamo samo podatke, ki jih moramo nujno uporabiti. Davčna uprava bi seveda včasih lahko dobila ali želela dobiti več podatkov, kot jih potrebuje ampak za to ni potrebe. V idealnem primeru bi se podatki izbirali na spletu, brez kakršnih koli umestnikov. In vsi postopki, kot so plačevanje davkov ali pa izračun, pristojbin, bi morali biti avtomatizirani, tako da potrošniki oziroma mm, podjetniki ne bi imeli s tem dodatnih bremen. Denar, ki ga danes uh, namenjamo plačilu davkov bi moral ostati pri podjetnikih, v samih podjetjih in v majhni državi, kot je naprimer Estonija, stroški pošiljanja davčnih podatkov znašajo več kot 100 milijonov evrov. To pa so sredstva, ki bi morala ostati v podjetjih, da bi ta lahko potem denar naložila v kaj drugega. Izpolnjevanje davčnih obrazcev, davčne napovedi in podobne stvari bi morale biti avtomatizirane. Estonija je na tem področju proaktivna in je že stopila, eh, oziroma že storila mm, ogromno potrebnih korakov za to. Sistem pri nas je avtomatiziran in deluje na prostovoljni podlagi. Torej, kdo se želi sodelovati v tem, lahko ne zbiramo pa preveč podatkov in prav tako nimamo nekih super podatkovnih baz. Tudi podatkov ne želimo hraniti predolgo. Želimo imeti nemo, samo nujne podatke, ki jih potrebujemo za izračun dohodinske napavenje. Tu lahko vidite, na primer, predlog, kako bi lahko te podatke uporabili na spletu. Naprimer, ko gre za sodelovanje z bankami. Če bi, na primer, jaz bil podjetnik in želim dohodnino plačati ali davke plačati prek moje spletne banke, lahko vidim, da so ti podatki že prenešeni davčnim organom, ta potem eh, izračuna mm, odmero dohodnine oziroma vseh davkov in potem jaz to enostavno plačam s klikom. Nobenih drugih stvari mi ni treba pošiljati davčni upravi. Se pravi, v tem primeru je celotno breme samo prenos davka oziroma denarja iz mojega računa na račun davčne uprave. Seveda pa je povedno tudi vprašanje, kaj počnemo s temi stvarmi. Podatki, ki jih zbiramo, niso v lasti države, ampak so v lasti državljanov in pa podjetij, tistih, ki nam podatke pošiljajo. Oni so lastniki. Podatke pa moramo mi ovrednotiti in jih potem nekako vrniti uporabnikom. Vprašanje pa je, kako lahko podatke potem dejansko eh, vrnemo uporabnikom. Pripričani smo, da bi morali pri tem uporabiti osebne statistične podatke, kajti zavedati se moramo, kaj točno se sploh dogaja okoli nas, davčnih zavezencev. Prav tako moramo vedeti, kakšna je stopna plač v okolju, v katerem živim, kako se ljudje preživljajo, kaj bi lahko sploh počel kot posameznik, kje se lahko zaposlim. Vse to so podatki, ki jih država zbira, ki jih potrebuje in jih potem da na voljo državljanom in državljankam. Tudi podjetniki morajo imeti podatke o naprimer gospodarskem okolju, o tem, kakšen je promet posameznega podjetja in ali sem kot podjetje konkurenčno drugim podjetjem. Vse to so informacije, ki jih potrebujemo. Um, za izvajanje postopkov, temeljijo pa na podatkih, ki so na voljo. Še en povem dejavnik je eh, upravljanje tveganja. Davčni organi v državah članicah Evropske unije izvajajo ocene tveganja, zato ker želijo gotoviti, kdo se izogiba plačilu davkov in kdo ravna pravilno. To so podatki, ki jih ponadi shranimo v okviru posameznih organov, institucij. Na voljo pa jih damo samo, če gre za izrekanje kakršnih koli sankcij. Menimo, da bi tudi ti podatki morali biti na voljo. Podatke o tem skušamo nekako vrniti tudi podjetjem, da lahko vidijo, kaj si država misli v njih, kako država ocenjuje tveganje povezano z njihovim poslovanjem in kakšne so morda smernice za minimizacijo davčnih tveganj. Ankete želimo oblikovati na način, ki bi podjetnikom omogočal upogled v oceno tveganja in vsega, tudi eh, delitev teh ocen z drugimi kolegi, podjetniki, podjetji in jih celo dati na, lahko, eh, dati na voljo na internetu. Potem lahko vidijo, naprimer, potencijalne stranke, da je to podjetje eh, z zelo nizkim tveganjem in da mu lahko zaupamo, ter z njim sodelujemo. Podjetja lahko te informacije delijo potem z drugimi, z drugimi podjetji, s posamezniki, In uh, tega ni, potreba, ni treba početi potem nam, dačnim organom. To počne podjetja sama. Delitev statističnih podatkov o tveganju poslovanja pa bi morali biti na voljo ne samo znotraj Estonije, ampak po celotni Evropski uniji. Da bi lahko, na primer, vedeli, kako je z našimi poslovnimi partnerji na Nizozemskem, v Estoniji ali ki drugi. Sistem, ki ga uporabljamo, se nam zdi odličen, kajti podjetja se lahko potem sama ukvarjajo s tem. To pa niso javni podatki, ki jih daje na voljo država ali pa davčni organi, ampak sama podjetja. Hvala za pozornost. Torej, naša naloga je, da pomagamo podjetjem in da ne izvajamo samo nadzora, oziroma sploh ne izvajamo nadzora. To je počnejo podjetja sama. Hvala hvala. Zdaj pa gremo naprej na drugega govornika, Raula Savimo, eh, predstavnika eh, Estonske policije in pa eh, organa oziroma odbora pripadnikov mejnih straž v Estoniji. Tudi vi imate na voljo 10 minut. Najlepša hvala. Eh, gospod predsedojoči, spoštovane poslanke in poslanci, gospe in gospodje. Sam bi eh, predstavil, eh, kako osebne podatke uporabljamo pri nas v policijskih organih oziroma mejnih organih v Estoniji. Bi pa govoril estonsko, vse za čas predstavite, če lahko. Meie hinnangul annavad suur andmed politseile. Torej, Po naši oceni masovni podatki dajejo policiji precej, velike, precej veliko možnosti, možnosti, kako ukrepati, ampak tudi nekaj omejitev. Masovni podatki niso samo običajni podatki. To so podatki, s katerimi lahko dosežemo naše cilje, naši policijski organi in organi za nadzor meje sodijo v okvir Ministrstva za notranje zadeve. Ampak glede na našo zakonodajo je tožilec pristojen za izvajanje preiskav. In ko uporabljamo podatke, lahko to počnemo samo, če se s tem strinja tožilec. in vsakršna uporaba podatkov mora biti skladna s temi načeli. In nobena dejavnost spremljanja ali prisluškovanja ne more potekati brez uradnega privoljenja urada generalnega preživca. Seveda obstajajo določene izjeme, ampak eh, te izjeme določajo eh, podrobnosti v zakonodaji. Vsekakor podatke uporabljamo ampak uporabljamo tiste podatke, ki nam jih, eh, uporabo katerih nam dovoljuje estonska zakonodaja. Naprimer, uporabljamo podatke za to, da lahko uh, pripravljamo napovedi glede razvoja dogodkov pri kaznjivih dejanjih, uh, gre za, naprimer, ustvarjanje zemljevidov, na katerih prikazujemo pogostost kaznjivih dejanj v določenih delih države. Potem pa upravljamo tudi statistične podatke, s katerimi skušamo ugotoviti, kaj točno počnejo posamezni policijski organi v posameznih estonskih regijah. Z informacijskim sistemom pa lahko oblikujemo tudi napovedi, kje, o tem, kje bo treba storiti več, na katerem področju in v katerem delu Estonije. Namreč, ko gre za preprečevanje kaznjivih dejanj. Seveda, pri tem početju uporabljamo podatke, ki so anonimizirani. Pri našem delu pa je pomembna tudi kakovost podatkov. Ustvarili smo sistem za uh, ugotavljanje kakovosti kajti želimo si uporabljati um, zanesljive podatke in to je tudi celoten namen našega sistema. Seveda pa tudi organi preiskovanja in odkrivanja delajo napake, ampak naš sistem nam omogoča, da te napake opazimo. Masovne podatke uporabljamo naprimer vsega, ko želimo ugotoviti, kakšne so dejavnosti naših policijskih vozil. Od leta 2004 naprej uporabljamo sistem GPS v več kot 500 policijskih vozilih. In pripravili smo podatke o hitrosti policijskih vozil, o lokaciji vozil in dejansko podatke o vseh premikih vseh vozil, ki so opremljena s temi napravami. Zdaj vemo, v katerih regijah, v katerih mestih ali krajih se uh, policijska vozila uporabljajo bolj pogosto in v katerih manj. Seveda smo, so bili v začetku uporabe tega sistema določeni policisti nekoliko zaskrbljeni v smislu, da jih bomo nadrejeni še bolj nadzirali. Ampak kmalo so videli, da je to sistem, s katerim želimo izboljšati njihovo delo. Sistem e-policija. Predvideva tudi uporabo uh, kamer in pa računalnikov v policijskih vozilih ampak pri tem moramo prav tako upoštevati zakonodaje z področja varnosti osebnih podatkov in zato podatkov ne hranimo v samih vozilih, ampak na osrednjih strežnikih. Anonimizirani masovni podatki se prav tako uporabljajo pri našem sodelovanju z univerzo v Tartuju in z univerzo enim od podjetij. S tem podjetjem sodelujemo pri zbiranju podatkov o uporabi mobilnih telefonov. Zakonodaja jim omogoča, da nam pošiljajo podatke, ki so anonimizirani in ki se nanašajo na uporabo mobilnih telefonov. Tu vidite primer uporabe. Od leta 2012, oziroma leta 2012, 12 so bili v enem manjšem slovenskem mestu mobilni telefoni julija in avgusta uporabljeni bolj pogosto kot pa v preostalih mesecih v letu. Tukaj lahko vidimo, koliko ljudi uporablja mobilni telefon, koliko ljudi kliče v tujino, koliko ljudi iz drugih delov Estonije uporablja svoje mobilnike v tem majhnem, majhnem estonskem mestu in tako naprej. To so podatki, ki nam omogočajo ustrezno načrtovanje, načrtovanje dogodkov v prihodnem mandatu, naprimer. Odkrili smo, da, do, da je do povečanega prometa z mobilnimi telefoni prišlo zato, ker je bil takrat v tem mestu organiziran festival in na podlagi tega smo se potem odločili za um, večjo frekvenco policijskih avtomobilov v tem mestu, ker pač želimo pomagati pri organizaciji festivala. Zanima pa nas tudi posebno nov projekt in sicer glede uporabe mobilnih podatkov. To je projekt, pri katerem želimo ugotoviti, katero infrastrukturo potrebujemo za eh, analizo masovnih podatkov na univerzah, v eh, javnih organih, v zasebnih podjetjih in tako naprej. In odkrili smo, da bo treba pač vse podatke ustrezno anonimizirati in jih potem nekako obdelati. Obstaja pa tudi projekt, v sklopu katerega uporabljamo podatke za odkrivanje kaznjivih dejanj oziroma za zagotavljanje varnosti. To je projekt, ki po našem mnenju prav tako služi javnosti. In tu gre za eh, podatke o tem, koliko krat se kakšno eh, oziroma katero kaznivo dejanje zgodi v katerem delu Estonije. Tudi torej, tu so podatki anonimizirani in v prihodnje si želimo, da bi to lahko še razšeli in ehm, dejansko podatke o tem prikazali na neki obliki grafikona. S tem želimo vsem omogočiti, da si ustvarijo lastno sliko o analizi teh podatkov, ki so seveda javno dostopni na naši spletni strani. poznamo pravni okvir, poznamo tudi ustrezen pravni akt za zaščito in varstvo osebnih podatkov v Estoniji. To je treba vedno upoštevati. Policija to pri svojem delu tudi počne. Poznamo tudi pristojne nadzornike za varstvo podatkov, ki lahko spremljajo delo policijo, policije, potem obstajajo naprimer spletni um, tečaj usposabljanja policistov in drugih uradnikov e, v zvezi z uporabo podatkov, potem obstajajo interne enote za preiskovanje morebitnih kršitev strani policije. In tudi te enote so odkrile določene pomagljivosti in potem uh, ljudi tudi, torej tiste, ki so storili kršitve, pripeljali pred roko pravice. Celoten sistem nadzira um, eh, Centr za informacijske tehnologije in pa razvoj, ki deluje v sklopu Ministrstva za notranje zadeve Estonije. Ob koncu bi še povedal, da sicer vemo, kaj so masovni podatki, ampak mi, naši službi, želimo zaščititi vse podatke. Hvala. Najlepša hvala za ti predstavitvi. Zdaj pa je z nami še zadnja govornica, gospa Frederike Kaltojner, ki je zaposlena v organizaciji Privacy International gospa Karl Tojner pa nam povedala, kako nevladne organizacije gledajo na to vprašanje. Izvolite. Najlepša hvala za vabilo na vaš eh, dogodek. Zdaj pa gremo kar na predstavitev. Delam za Privacy International, smo eh, nevladna organizacija, dobrodelna organizacija, ki je registrirana v Londonu. In mi se ukvarjamo z eh, bojem proti podjetjem, ki kršijo temeljne pravice na področju varstva podatkov. Danes je res zelo težko uh, poslovati brez uporabe podatkov. Ampak, ko uporabljamo podatke, govorimo o podatkih, ki jih dejansko fizično uporabljamo. Pošiljanje elektronske pošte, na primer, je takšen primer. Podatki so posod, doma, v službi, v javnem prostoru. In v tem kontekstu je pomembno povedati, da masovni podatki pomenijo vedno dvoje. Gre za tehnološki pojav, pa tudi za mit. Gre za sposobnost, kako ustvarjati količino podatkov, um, ki mu še nismo bili priča do zdaj z današnjimi tehnologijami lahko um, dejansko počnemo stvari, ki, jih, ki se jih nismo mogli zamisliti. In to je mit, ki se uporablja pri uporabi um, masovnih podatkov v socialnem in družbenem kontekstu, ne druge, naprimer pri varstvu okolja ali kje. In ravno iz tega izhajajo posledice za temeljne svoboščine to prosojnico ponovadi dam na zaslon, ko študentu predavam o tem, kaj sploh so masovni podatki. Če bi, naprimer, arhivi, eh, oziroma če bi datoteke, eh, ki jih poseduje NSA, nekako primerjali ali pa prenesli v arhiv Stazija, bi bile tako velike, kot so bile na tem ekranu ali prosojnici. prejšnji konec tedna je na nemško govorečih družbenih eh, medijih zakrožil tale članek. Tam je pisalo, da je neko spletno podjetje eh, priredilo ameriške volitve in s tem pomagalo Trumpu do zmage. Kaj to podjetje sploh počne? Uporablja klike oziroma lajke na Facebooku za ustvarjanje določenih profilov. Torej, podjetje je najprej pomagalo uh, Tedu Cruzu, kandidatu republikancev, potem pa tudi uh, Donaldu Trumpu. In dejali so, da lahko z vsak profil pridobijo približno 5000 podatkovnih enot. In tu je zanimivo, kako se med seboj prepletata dejansko stanje oziroma realnost in pa mit. Torej, eno samo podjetje za spletno trženje oziroma um, masovne podatke, ne more vplivati na eh, izid volitev. Vsi kandidati uporabljajo eh, ciljen marketing, ciljno trženje in nobenih dokazov za to ni, da bi to dejansko delovalo. Hkrati pa je treba upoštevati tudi ta primer kot ilustracijo eh, kršitve masovnih podatkov. Torej, naprimer, visoko oziroma zelo občutljivi podatki glede posameznika bi lahko bili pridobljeni iz eh, javno dostopnih podatkov, naprimer podatki o vaši spolni usmerjenosti. To so podatki, ki jih mm, potrošniki niso dali na voljo. Tudi tisti, ki so zelo pazljivi, ko gre za uporabo družbenih omrežij, včasih morda niti ne vedo, da se lahko to vrsti podatki pridobijo. Tukaj gre za grob kršitev v eh, torej, grobo kršitev zasebnosti in lahko ima to in lahko ima tudi posledice za vaše življenje. Takšna predvidevanja pa so ponavljaj tudi napačna in so tudi e, močno pristranska. Iz tega lahko sledi tudi diskriminacija, na primer. Sploh, če se, e, za, če se ti profili uporabljajo, na primer, za e, upis na univerzo ali pa za policijske dejavnosti. To, ne, to se naprimer že dogaja v ZDA. To je še posebej zaskrbljujoče, ker na tem področju ni dovolj transparentnosti. Nihče ne ve, kako se te analize izvajajo in tudi potrošniki ponadi ne vedo, eh, kakšne so posledice tega dela. Niti ne vedo, da se to sploh dogaja z njihovimi podatki. In zaradi tega je GDPR povsem neuporaben, kajte če ne vem, da se podatki o meni analizirajo, niti ne morem dobiti informacije o tem. Še nekaj treba povedati. V naši organizaciji radi pravimo, informacije so moč, moč nas, nas kvari, absolutna moč pa nas totalno pokvari. Vemo pa tudi, da je to samo del tega, kar vemo. In vsa spletna podjetja in pa tretje strani, s katerimi mm, interneta podjetja delijo te podatke, vedo o nas ogromno, veliko več, kot pa si mislimo. In menim, da noben organ, nobeno podjetje ne, ne bi smelo imeti takšne moči in tolikšne, tolikšnega znanja v nas. Omenila sem že primere potencijalnih zlorab podatkov, naprimer ustvarjanje registra muslimanov ali česa drugega. Zadnja stvar, ki pa jo želimo omeniti, pa je naslednja. Ta primer je pritegnil veliko pozornosti. Gre za uporabo podatkov iz družbenih omrežij. Gre za spletne profile, ki so bili ustvarjeni na podlagi nezanimive informacije, kot je like na Facebooku. Ampak potem se že izvajajo tudi znanstvene študije, sicer da to vpliva tudi na druge informacije oziroma druga dejanja. Na koncu pa bi takrat pa pokomentirala še eh, velike podatke, oziroma eh, masovne podatke v kontekstu organov pregona. Ti se uporabljajo na različnih področjih znotraj organov pregona. Naprimer, ko gre za policijsko delo, ko gre za delo pravosodnih organov. In zaradi razlogov, kot sem jih navedla v prejšnjem primeru, je tudi tu možnih veliko kršitev. Naprimer, potencijalne diskriminacije, uporaba plačljive programske opreme in pa neravnovesje, ko gre za moč. V Združenem kraljestvu opažamo, da policija pogosto uporablja zasebno programsko opremo, ki je bila ustvarjena za uporabo v zasebne namene. In zato prihaja do kršitev mm, zasebnosti. V primeru predvidevanja pri izvajanju policijskih preiskav, je podatke treba uporabljati na ustrezen način, povezati jih z posamezno osebo, potem to postaviti v kontekst, s tem primerjati statistične podatke in tako naprej. Potem je tukaj še primerjava naprimer, z drugimi javno dostopnimi podatki, podatki iz državnih omrežij, podatki iz eh, drugih zasebnih zbirk in tako naprej. Omenjam najbolj invazivne primere. Naprimer, v Fresno, Kaliforniji, policijski urad uporablja programsko opremo, mm, ki, ko nekdo pokliče policijo, program zbere ogromno podatkov o tem, ki kliče in to primerja z mm, podatkovnimi zbirkami na spletu. Potem pa na podlagi tega izračuna, eh, kakšen je, kakšno je tveganje za storitev nekega kaznjega dejanja. Tudi tu moramo razlikovati med realnostjo in pa mitoj, miti. poročilo RAND o tako imenem predictive policing kaže, da moramo imeti ustrezno um, sposobnost predvidevanja in pa uporabe podatkov, če želimo dobiti dejanske zaključke, ki so uporabni v praksi. Najprej moramo oceniti, kakšno je tveganje povezano s posameznikom, naprimer tveganje za storitev kaznivega dejanja. In pri tem je naprimer prejš storitev kaznivega dejanja, ki ga je ta seba že storila v preteklosti, dejansko de, um, velik dejavnik oziroma uh, kaže na to, da lahko ta seba zopet stori kaznivo dejanje. V primeru posameznika se lahko uporabljajo osebni podatki, ki so na voljo javno. In povedali smo že, da lahko organi pregona na podlagi teh podatkov si ustvarijo nek vzorec gibanja, predvidevajo naše obnašanje in tako naprej. Tretji pomislek. Nepristranskih ali popolnih podatkov ni analize, ki temeljijo na policijskih registrih ali, policijski, ali javnih eh, podatkovnih bazah, so lahko predmet zlorabe in so tudi pristranske. Vsa orodja za predvidevanje, ki jih ima policija, so bila ustvarjena v zasebnem sektorju. Uh, kar pomeni, da tudi njihove metodologije ne moremo preučiti in je neodvisno primerjati z drugimi. Uredba, splošna uredba o varstvu podatkov je sicer pozitiven korak v pravo smer, ampak menimo, da obstaja še ogromno vidikov, ki bi jih morali temeljito analizirati ali pa jih obravnavati v direktivi o e-zasebnosti. Naprimer, potencial za anonimizacijo podatkov, um, primerjava osebnih in neosebnih podatkov, in pa razlikovanje med zbiranjem podatkov in ustvarjanjem podatkov. Hvala za to predstavitev. Sedaj pa imate besedo, poslanci. Tako kot prej najprej pročevalka in potem še druge člane. Ana Gomes. Hvala. Hvala vsem panelistom. Najprej prijatelji iz Estonije. Res, to je zelo zanimiv primer. Torej, ko se upravlja ta tehnologija masovnih podatkov in očitno s dobrimi rezultati. Pa tudi dobro mislim, da so gospodarili s tem uh, sploh pri davkih, mislim, da ste svoje ukrepanje utemeljili na soglasju. Soglasju z vsemi informacijami uh, za državljane. To je, mislim, da lahko odličen mehanizem za boj proti eh, utaji uh, davkov in pa proti organiziranemu kriminalu. Imam naslednje vprašanje. Vem, da imate omejen dostop do različnih oddelkov. Tako da se pač pridobi samo tiste informacije, ki so res potrebne. Ampak, v kakšni meri te informacije delite z drugimi organi pregona? Ali bi lahko to storili? Pravite, ja, če je to potencijalno potrebno. Ja, potencijalno. Ampak, naprimer, če uporabljate argument boja proti terorizmu, potem je zgorna meja lahko drugačna, kot pa ki druge. In zanima me, kako dejansko to poteka v praksi. Pa še nekaj? Gospa Kaltojtner, sem prav izgovorila? Vi ste omenili to nevarnost, eh, ki obstaja, ker zasebne družbe pogosto razvijo takšne tehnologije. In pravite, da je nemogoče nadzorovati njihove mehanizme. In tako dalje. Ampak, gospod Savije, vi ste pa dejali, da se vaša aplikacija razvija na univerzi ali pa skupaj z univerzo. To pomeni, da ste tam lahko bolj previdni, ko gre za to, da se zagotovi ustrezna metodologija in pa da se spoštuje GDPR. Ali je to res, kar sem povedala, ali ne? Pa še nekaj za vse vas. Posledice agregiranih podatkov iz različnih virov. to gotovo prinaša specifične težave. Zanima me, kakšne težave so to. Glede, tukaj živimo v dobi, ko se to pač dogaja, saj nimamo izbire, ne moremo tega ignorirati. Sedaj gre samo za to, da moramo z predpisi dohiteti dejansko ravnanje ljudi in pa podjetij. kajti vemo, kakšne so posledice. Ampak me pa zanima, v kakšni meri lahko politiki in drugi, ki odločajo, utemeljijo svoje odločitve na takšnih orodjih. Kajti kot je bilo rečeno, veliko stvari je dobrih, ampak je pa tudi veliko nevarnosti in pa pristranskosti in pa tveganje diskriminacije je lahko zelo visoko. Pa še nekaj, tukaj smo zaskrbljeni na dogodki v Evropi. No, seveda to, kar tukaj počnemo, seveda vpliva na cel Zahod, eh, za Zahod nas marsikaj skrbi, kajti mi imamo samo pravila, drugi pa nimajo pravil. Ampak gledajte, kaj pa drugi, naprimer Kitajska, ki so tudi prisotni tukaj. Kajti ne vem, nihče ni zaskrbljen na tem, da naši vladni oddelki, naprimer Eh, Huawei, uh, kar uh, pomeni kitajska blaginja, torej njim posreduje podatke. In mi smo bili tam in so dejali, ja, gledajte, kitajski organi to zbirajo in potem shranijo vse podatke, kjerkoli že dobijo. Ali je to sploh zaskrbljen zaradi tega? Uh, Hvala. Gospa Veržja, dve minuti, prosim. Hvala. Hvala vsem trem. No, vaši primeri so bili zelo zanimivi. Bi pa podala manjši očitek, če želite. Vzmem, če dovolite. Veliko ste govorili o prednostih. Torej, oba estonska predstavnika imamo vprašanje. Govorili ste o plusih v sistemu in marsikaj je povezano z dobro voljo vseh. In predvsem gre za logiko preglednosti. Seveda, ja, to lahko razumemo. In to je res. Dejali ste, da obstajajo tvegana, da jih popravljate ampak niste pa točno povedali, kako to počnete. In tukaj me zanima, kaj si mislite o tem. Pa še nekaj bi dodala. V EU so uh, tudi tipi kulture še vedno zelo raznoliki s tem zvezi in nekaj lahko počnete v Estoniji, ampak morda kje druge pa ne. Vsa ne pod enakimi pokoji. Tukaj govorim naprimer o vaši ideji, da bi posplošili ta sistem druge. Torej, morda so pogoji v drugih državah drugačni. Sama sem francozenja in na tem področju imamo veliko slabih izkušenj, ni pravega zaupanja. Eh, včasih utemeljeno, včasih ne. V francoščini pravimo, ne vem kako to prevesti, Če te kača piči, se še zvite vrvi bojiš. Uh, gospa Katajmer, kaj mislite o teh izkušnjah? Omenili ste tveganja. Um, kaj pa potencijalna tveganja teh sistemov, ki jih predlagate? Kakšna je povezava med eh, prvim in drugim? Pa še nekaj. Gospa, omenili ste ločena tvegana. Ja, ampak niste pa predlagali konkretnih rešitev za ta tveganja. Ja, poleg tega seveda tega, da je treba dopolniti direktivo pri nekaterih točkah. Kaj pa drugo? Prosim, če to nekoliko bolj podrobno pojasnite, kajti mi smo so zakonodajalci tukaj in imamo odgovornosti. Namreč to, da podamo rešitve ali da poskušamo pripraviti rešitve, tako da vemo, v katero smer lahko gremo na konkretnih področjih. Hvala. Hvala, uh, Mariju, Laustin. Hvala. Nekaj bi rada podarila. Torej, uporaba masovnih podatkov in pa davki. Um, ano, to zelo zanima, ta odbor za davke. Mene zanima DDV. naprimer, pri dohodnini je stvar lažja. Veliko smo slišali o golofijah pri DDV, pa tudi o tem, da je DDV področje zelo kompleksno. In zato je zelo težko, naprimer, videti različne razlike za DDV, glede na različne kategorije, različna področja. Težko je zato izračunati, zelo, zelo kompleksno se skupaj pravijo. Zanima me, ali lahko to razdelate, torej vprašanje DDV me zanima. In potem še nekaj, kot je rekla policija, eh, delajo na odprtih podatkih, tako da raziskovalec lahko pogleda, eh, zakaj gre in to sam analizira. Kaj pa davčni organi? Mene zanimajo te analize za masovne podatke. Ehm, na splošni ravni me zanimajo, kaj ehm, pa, kako se to izvaja. Torej, težko je včasih to postošiti. Naprimer, nekateri politiki, kot naprimer finančni minister, ima dostop do teh podatkov, ampak ekonomisti na univerzi pa nima dostopa do teh podatkov. Torej, kam sedaj gremo? Sedaj gremo v smer odprtih podatkov. Kako daleč lahko gremo, me zanima, ker ti tukaj mislim, da imamo res ogromno podatkov, eh, do katerih me jih lahko odpremo. Hvala. Hvala. Tudi sam bi še nekaj dodal. Še par pripomp smo vprašan in potem bo dal besedo nazaj govorcem. Videl sem te razlike med tem, kar je povedala gospa Savima, glede masovnih podatkov in pa tem, kar je gospa Kajtone predstavila v zvezi z delom v ZDA, ne primer, kaj počnejo tam policijski organi, ko uporabljajo masovne podatke. Če sam prav to razumem, gospod Savimaj, večinoma delate z internimi podatki, na primer za vozni park, prav tako delate z anonimiziranimi informacijami. Drugi primeri pa se nanašajo na osebne podatke za nekatere osumljence, naprimer. Tukaj mislim, da obstaja priložnost. da gremo v pravo smer. Morda bi lahko ba to bolj podrobno predstavila. Torej, kaj mislite o teh pristopih? Ehm, pa še druga pripomba bolj abstraktna, ampak mislim, da torej moramo govoriti o omejitvah, mejah pri teh možnostih. Naprimer, lahko imamo algoritme za masovne podatke in potem torej se zbere te podatke iz različnih virov, na koncu pridemo do rezultatov in mislim, da se na koncu lahko skaže, da uh, ljudje, ki so prebrali to in to uh, knjigo, bodo morda um, bolj nagnjeni k eh, kriminalu na nekaterih področjih, ne vem, pri davkih, pri drugih kaznjivih dejanjih. V te algoritme se lahko vključi marsikaj in to je potem kazalnik za določeno vrsto obnašanja. No, ampak ta sama početja kot kazalniki v bistvu niso povezani z kaznimi dejanji. Torej, kaj mislite o tem? Ali ja, ti sklepi so morda glede podatkov ustrezni, ampak morda ni smiselno, da se jih potem upošteva pri organih pregona in pri njihovih preiskavah v praksi. Kaj ti? Tukaj smo postavili to ročnico in ne želimo razlikovati med ljudmi, ne vem, ker imajo drugačno barvo las. Morda so podatki ustrezni, ampak ali jih res želimo uporabiti. Torej, obstaja ta ločnica in um, ali veste, kje je ta približno uh, ta ločnica? Sedaj vam daj besedo. In ne vem, vsak po 4-5 minut, prosim, če se da. Gospod Rajtno, prosim. Uh, Hvala, bom poskušal odgovoriti na vse to. po ustreznem vrstnem redu. Najprej izmenjava informacij med različnimi upravnimi organi v državi. Ja, to počnemo, ampak zelo strogo je določeno, kaj se deli in česa ne. In mislim, da moramo uh, tudi zaščititi vse informacije, ki jih zbiramo. In vedeti moramo, zakaj določeno upravno organ sploh potrebuje informacije, kakšni so cilji. Če ni pravih ciljev in če nekaj ni zapisano v zakonodaji, potem se treba vprašati, um, zakaj potrebujo to, mi, tajka, potem, mi tega potem ne um, delimo z njimi. Imamo tudi zakonodajo pri nas za zniževanje upravnega bremena. Če je nekdo že poslal podatke državi, potem drug upravni organ ne more še enkrat zahtevati podatkov. če je nekdo drug že zahteval te informacije, torej lahko od njega prosiš um, za te informacije. Ampak ja, če pa ne vemo več, zakaj nekdo potrebuje informacije, potem je pa konec takšnih izmenjav informacij. Torej, želimo, da vsi izbirajo samo res ustrezne, relevantne informacije. Vem, ti podatki so res masovni, ampak še vedno se jih da nekako ločiti naprimer, nek državni akter se ne more uh, vključiti v sistem in videti vsega. Potem to zaupanje in pa kulturne razlike. Seveda so, uh, seveda obstajajo. No, ampak to mora država storiti, namreč zgraditi zaupanje. Torej, karkoli se že zbere, nam mora ljudje zaupati. Uh, mi moramo pokazati, da se da takšne informacije zaščititi, tehnično, pravno ali drugače. To so pomembne stvari. V Estoniji se stvar zdi kar enostavna, kaj ti ljudje nam zaupajo in se ne bojijo, se ne bojijo elektronskega okolja, ampak še vedno moramo vsak dan pokazati, uh, da nam ljudje lahko zaupajo, torej Eh, in da nič ne uhaja ven iz sistema. Kako to dosegamo? Tako da ločujemo baze podatkov eh, in pa da ni uhaja. Potem pa DDV. Ja, seveda je to kompleksno vprašanje. Ravno tukaj je najbolj enostavno zagrešiti davčno gorifijo. No pa kaj smo pa videli? za temi kompleksnimi predpisi. Imamo nekatere koščke informacij v programski opremi, v evidencah, kajti oni v bistvu potem evidentirajo, kaj se prodaja, kaj se kupuje. Torej, preko teh informacij lahko zgradite algoritme in potem lahko računate davke. Mi ne potrebujemo teh informacij torej kaj kdo prodaja blago storitve. Mi lahko samo podamo algoritem in informacije se potem izmenjujejo. Mi dobimo to, kar potrebujemo, torej ta minimalni niz informacij in na takšen način je stvar precej lažja kot pa sicer. In spremenili smo zakonodajo in nekateri so morali spremeniti način delovanja, kajti mi imamo algoritem, potem ta algoritem pošljemo njim in oni ga potem namestijo. Tako ne bi to delovalo v praksi. Potem, kako se bojevati proti izogibanju davkov? Gledajte, če mi posredujemo informacije njim, kje je potem tveganje? Kako se izogniti takšnim tveganjem? Torej, ko nekatera podjetja dejansko uh, eh, utejujejo davke ali se jim izogibajo. To vprašanje se včasih pojavlja. Ja, od podjetij smo slišali, da nihče ne želi poslovati z podjetji, ki utejujejo davke. Ne vem, danes morda utejujejo davek za državo, jutri pa vam ne bodo plačali računa. Torej, to so tveganja in obstajal. In če potem drugi vidijo ta tveganja, potem um, ne poslujejo več z določenim podjetjem. In upamo, da bodo stvari izboljšane. Pa še zadnje vprašanje. Torej za policijo. To je morda bolj relevantno za njih, kot pa za davčne organe. No, gledajte, v prihodnosti morda bi nekateri uporabljali takšne algoritme in bi plačevali manj davko, ampak danes eh, tega ni. V bistvu upam, da ne bo treba uporabljati takšnih informacij oziroma teh množičnih podatkov za izračunavanje davko ali pa za analizo tvegan. Kot sem pokazal, če posleduješ povratne informacije o tveganju, potem je težko razložiti, da je vse ostalo v redu, ampak ker imate rdeče lase, je pa potem to tvegano. Kako potem razrešiti takšno tveganje? Ne vem, da si pobarvaš lase ali kako. In to um, je potem že zelo čudna vrsta znanosti. Hvala lepa. Thank you, Mr. Zavima. Thank you. Hvala lepa. No, tudi sam bi odgovoril na to vprašanje po vrstnem redu. Ja, tudi mi izmenjujemo podatke z drugimi organi pregona. Nekaj poteka preko IT sistemov. Z gospodom Reitmanom se strinjam. Te pravice dostopa so utemeljene na funkcijah IT sistemov, torej imamo različne plasti, ravni eh, pri informacijah in pa pri sistemih. Eh, sicer ne preverjamo DSE-ov, um, odlično sodelujemo z univerzo, um, ki se ukvarja s temi tehnologijami in oni nam posredujejo določene rešitve glede masovnih podatkov. Ampak nima pa dostopa do DSE-ov, do oni samo posredujejo rešitve, raziskave. Ampak um, naša notranja nadzorna enota pa potem opravlja nadzor. Potem določen del izmenjave podatkov je na zahtevo. No, vedno se pri izmenjavi vidi, kdo je kaj zahteval, stvar je transparentna, tako da se vidi, um, če mu nekaj služi. No, vseeno pa imamo poseben odbor v našem uh, parlamentu in ta se ukvarja z nadzorom In tu ne gre samo za varnostne organe, ampak tudi za mene policiste. Policiste, naprimer, preverjajo, ali je zbiranje podatkov v skladu z zakonodajo na različnih področjih in potem, naprimer, ali je spoštovana zasebnost posameznikov, ali so ti ljudje informirani o takšnem zbiranju podatkov. Vsakdo ima pravico, da vpraša policijo, naprimer, o tem, kakšne informacije se pridobivajo, ali je vse skupaj v skladu z zakonodajo ali ne. Policija mora na takšne prošnje odgovoriti. Potem agregatni podatki iz različnih virov, kako težko je to zbrati? No, glavna težava je gotovo tehnična. Kako zagotoviti to, da podatki, ki se zbirajo, so integrirani? Imamo različne koščke, delčke, informacij, kako to dejansko pokaže to, kar je dejansko napisano. Ker ti smisel podatkov je lahko drugačen, skupaj ali pa ločeno. Ne more biti vedno vse avtomatizirano. Veliko dela um, v bistvu je vključenega v to. In to je gotovo tudi. pomembno je, da ko se spremljajo odločitve, da se preveri ustreznost informacij, dvakrat preveri, ali so informacije res ustrezne ali ne. Se strinjam, nekatere rešitve iz Estonije morda niso relevantne kje druge, v večjih državah. Mi smo majhna država, našna policija je majhna, 5000 oseb. Uh, Eh, je v celotni upravi in od tega 4000 konkretnih policistov. Torej, ja, seveda je to lažje spremljati na majhni uh, ravni izmano vsega, kot pa v večji državi. Potem še nekaj. Ja, v večini primerov se je predstavitev nanašala na interne in pa anonimizirane podatke, ampak tudi družabna omrežja spremljamo. Torej, to počnemo zato, da ugotavljamo, ali obstajajo kakšne dejavnosti, ki niso dovoljene, naprimer uh, eh, zoper mladoletnike. Če se to zgodi, potem policist poseduje podatke ustreznim oddelkom ali pa samo krepa ali pa poskuša zaščititi pravice mladoletnikov, naprimer. To se včasih zgodi. Potem naslednje vprašanje. Ali so zasebni ponudniki lahko nevarni? Nasplošno velja, kot pravilo, da nekatere rešitve, ki so prikrojene za policijo, morajo biti še enkrat preverjene. Kar pomeni, da ne moremo kupovati nečesar, kar ni bilo preverjeno. Seveda včasih obstajajo kakšni proizvodi tako bolj z prve roke, um, ampak vedno želimo preveriti še pri drugih organih, torej tistih, ki so bolj skrbni in pa bolj preverjajo različne povezave. To je včasih težko včasih to pravljamo, vendarle. Torej, to vprašanje zasebnega, zasebnega ponudnika ni problem. Prej ste omenili uh, univerzo Tartom, oni naprimer ne posredujo IT sistema, ampak podatke. Mi jim zaupamo. Ne moremo vsega preveriti, ampak jim pa zaupamo, ker oni uh, v bistvu um, morajo biti zaupanja vredni. Če se na koncu izkaže, da niso vredni zaupanja, potem, veste, Estonija je majhna država in potem jim ne bo nihče več zaupal, če se izkaže, da niso zaupanja vredni. Seveda, ne moramo vsega preveriti, ampak gledajte, vedno se nekako vprašamo, kaj je možno, kaj ni, kakšne stopne napake, ampak mislim, da je v zadnji informaciji zelo pomembno in uh, Eh, to je ključno. Potem pa še algoritmi za masovne podatke in pa možnosti pri tem. Torej, algoritmi tukaj so podobni kot druge raziskave. Obstajajo dobre raziskave in pa nekoliko slabše raziskave. Nekatere so utemeljene na znanstvenih dognanjih, druge ne. In tudi tukaj, ja, policija lahko zaupa ali pa ne tem algoritmom. In seveda vedno mora biti previdni. Ne vem, če gre za algoritme ali pa za kaj drugega, za raziskave. Ampak pri preiskavi je treba vedno preveriti vse možnosti, kaj je lahko dobro ali pa ne policija naprimer lahko dela na določenih kaznjivih dejanjih v določenem območju, to lahko uporablja, ja, ampak ne more pa tega uporabljati za konkretne posameznike. To pa mislim, da ni realistično v takšnih primerih. Hvala. Hvala lepa. Prvo vprašanje se je nanašalo na eh, zasebne eh, prodajalce. E, torej, v prejšnje leto, naprimer, e, je neko zasebno podjetje uporabilo javno dostopne podatke in na podlagi teh podatkov izračunavalo verjetnost, da bo nek begunec tudi terorist. Drugo vprašanje se je nanašalo na tveganja. To, kar je Jan Albrecht Eh, omenil, naprimer, da barva vaših las uh, igra ulogo pri tem, ali uh, boste nevarna osebnost ali ne. Torej, kritična sem bila do tega podjetja, kritična sem bila do tega, da so trdili, da lahko vplivajo na um, uh, izid eh, volitev, eh, ampak prav gotovo pa imamo eh, možnost na podlagi osebnostnih testov predviditi, kaj bo pač nekomu všeč ali ne. Naprimer, Eh, nekdo, ki mu je všeč Britney Spears, ima več možnosti, da je homoseksualec ali neurotičen. Naprimer, um, če je nekdo neurotičen, potem uh, to kaže na to, da oseba morda trpi za duševno boleznjo, kar je zelo osebna informacija na to. Um, všečki na Facebooku prav tako lahko uh, vodijo v različne napovedi. Eh, podatki lahko prihajajo tudi iz drugih virov, naprimer iz eh, pametnih telefonov, na to lahko um, tudi uh, izvajamo korelacije na osnovi tega, kolikokrat se oseba oglasi na telefon, kolikokrat odgovori na klic, kolikokrat vrne klic in tako dalje. Zopet gre za osebne podatke. Na to Twitter uh, kolikokrat eh, oseba objavi tweet, eh, koliko eh, osebam sledi in tako dalje. Vse to so prav tako lahko občutljive informacije. Torej, takšne raziskave imajo določeno znanstveno vrednost, ampak možnosti, da so te napovedi nepravilne, pa so prav tako visoke. Torej, to pomeni, da v eni bazi podatkov obstaja velika verjetnost, da je vsak od nas v takšni bazi podatkov klasificiran kot nevrotičen, neneurotičen, zanesljiv, nezanesljiv in tako dalje. In težko je vedeti, kje se te baze podatkov nahajajo, kako so te napovedi oblikovane in kako te podatke popraviti, če so nepravilni. Na to sem slišala, da nimamo izbire. Ne, veliko lahko naredimo glede tega. Preglednost ni rešitev iz razlogov, ki sem jih prej omenila. Torej, ko začnemo razmišljati o internetu stvari in ne samo o družabnih medijih, potem vidimo, da imamo veliko prekrivanje med um, varnostnimi grožnjami in pa zasebnostjo in da je treba preprečiti izkoriščanje podatkov, se pravi izkoriščanje podatkov, ki niso povezani z uh, storitvami. Uh, In ta lutka, ki jo je zastopnik eh, Norveškega društva za varstvo potrošnikov pokazal, eh, se mi zdi zelo dober primer, kajti eh, tu imamo neko napravo, ki zbira podatke, potrošniki o tem ne vedo nič, niso o tem obveščeni, ti podatki so posredovani tretjim osebam. In, uh, potrošnik bi moral najprej sploh vedeti, da se zbirajo te podatke, da bi se lahko temu uprl. Se pravi, po eni strani moramo biti obveščeni, po drugi strani moramo imeti možnost, da se temu upremo. Um, naprimer, analitiki v Cambridgeu uh, so pač pokazali, da uh, imamo uh, tu podjetja, ki morda delujejo v Veliki Britaniji ali eh, v zrovnih državah in primeri, kakršna je ta eh, lutka, naprimer, eh, kažejo na to, da je to povsem nezakonito, že glede na sedanjo zakonodajo. In še zadnja točka, torej Kitajska je zelo pomembna in Ena izmed najbolj zastrašljivih novic v zadnjem času je bila ta, da se ocenjuje državljane ne samo na osnovi njihovih um, Eh, njihove kreditne sposobnosti, temveč tudi eh, glede na to, kako dobri državljani so, kako obogljivi so in tako dalje. In to je zelo zaskrbljujoče, ne samo zato, ker eh, to močno posega v zasebnost, temveč tudi zato, ker te informacije niso nujno pravilne. Na to, kar se tiče organov pregona, torej množični podatki so tako tehnologija kot mit. In mit eh, je zlasti v tem, da verjamemo, da množični podatki lahko rešujejo probleme, ki jih sicer ne morejo rešiti eh, in tudi, da so ti podatki pravilni. Noben uh, Eh, organ kazanskega pregona se ne more eh, zanašati samo na te napovedi in na te izračune na podlagi množičnih eh, podatkov, kajti potrebujemo sistem, v katerega so ta tolmačenja upeta. In prav tako, če uporabljamo, na primer, podatke iz policijskih dosjejev, potem so ti podatki tudi že um, nepravilni v tem smislu, da so nekateri zločini eh, pogosto prijavljeni, drugi veliko krat manj in tako dalje. Naprimer, če uporabljate zgodovinske policijske podatke, potem vidite, da so možnosti za diskriminacijo zelo uh, velike. In če govorimo naprimer o uh, napovedih, ki se navezujejo na določen kraj, je to eno, medtem ko če govorimo o individualnih napovedih oziroma tveganih profilih, potem pa so ta tveganja previsoka. Hvala lepa. Hvala vsem govorcem, da ste se nam pridružili in na odgovorili na vprašanje. Vidim, da gospod Rister želi besedo. To je možno, imamo še nekaj časa. Izvolite. In na to bom dal še besedo gospejani Gomež za sklepne pripombe. Se upravičujem. Samo um, nekaj besed bi, govoril, eh, bi povedal v zvezi s statističnimi uh, modeli in um, tako imenovanimi scoringi. Torej, to so kompleksni uh, postopki. Torej, uh, tu uh, ne gre za to, da se uh, stoodstotno napove, ali ste homoseksualec ali ste nor. Eh, gre eh, za eh, rezultat, torej za točkovanje od 1 do 10 točk. Torej to je, točkuje se verjetnost, da bo nekdo nekaj naredil oziroma verjetnost v komercialnem svetu, da bom zdaj kupil žvečilni gumi, ko bom stopil iz te stavbe. Torej, to je vse. In metode, ki se uporabljajo, no, odvisno je, kako se jih uporabljajo, torej eh, matematiki, eh, znanstveniki. Statistiki eh, to uporabljajo na različne načine in odvisno je to tudi od tega, kateri algoritem uporabljajo. Treba je pač videti, Eh, ali eh, sedaj rezultat, ki kaže na to, da bom nekaj sedaj kupil, ali je to posledica ustrezne uporabe eh, nekega modela ali je to napaka. Torej, do neke mere se strinjam s tem, kar ste povedali, ampak tu rezultat, ki mu sledimo, ni neka črno-bela podoba, temveč gre za točkovanje. Dobro, dodal bi samo še nekaj besed. Odvisno je tudi od tega, kako eh, programirate te algoritme. Naprimer, odločitev glede tega, kaj je eh, zgleden državljan na kitajskem, kako se to točkuje, naprimer, kaj se gleda, ali uh, se gleda to, ali je nekdo kadilec ali ne, ali um, moti ljudi po noči ali ne, ali je to tisto, kar opredeljuje nekoga kot dobrega državljana. Ja, torej vem, da je razlika med uh, scoringom in profiliranjem. Prav tako se dobro zavedam tega, da noben sistem točkovanja in noben tovrsten to al, eh, algoritem ne bo delal binarno. Uh, ampak eh, dejstvo je, da z vidika potrošnika ali državljana so ti eh, sistemi točkovanja prav imate, zelo so kompleksni, eh, zelo težko jih je um, oblikovati, programirati, temelijo na množičnih podatkih, torej te odločitve bodo imele zelo pomemben vpliv na Eh, življenje določenih oseb, naprimer eh, to, tu ne govorimo o vaših eh, delovnih mestih, govorim o naprimer ljudeh, ki delajo v McDonald's restauracijah, kjer je na tisoče in tisoče ljudi, ki so zaposleni in ki se, kjer se morda uporabljajo takšni algoritmi za definicijo tega, kdo je dober kandidat in kdo ne. Uh, Eh, torej, eh, tu imamo poljubne parametre, ki se kombinirajo eh, v smeri nekega konkretnega rezultata. In vi, če se prijavljate na neko delovno mesto, ne veste, kako ti sistemi delate, delajo, ne veste, kakšni algoritmi se uporabljajo, ne veste, če so podatki pravilni, ne veste, če so rezultati pravilni in ne vem, če so algoritmi tu res prava rešitev za ta problem mislim, da si je treba pogledati razmerje med eh, eh, odločitvami in njihovim vplivom na eh, posameznikovo življenje. Hvala, torej to, kar danes počnemo tu, ni konec tega procesa, temveč začetek in Ana Gomeš nas bo peljala skozi to. Ona je poročevalka za poročilo na lasno pobudo Eh, in eh, v okviru tega eh, dela, te priprave poročila smo organizirali tudi to predstavitev danes. Torej ne, ničesar ne vodim, učim se. Kot rečeno, to je proces in ko se učimo in izmenjujemo mnenja z vsemi temi operaterji, z vsemi akterji, torej se tudi učimo in eh, razmišljamo o tem, kaj se lahko naredi. Torej, sama se ne bi zanesla na noben sistem, ki ne bi vključeval eh, tudi eh, človeškega postopka odločanja, ne glede na to, na kateri ravni in v kakšni vlogi. Sicer so posledice lahko zelo resne, ne samo za delovna mesta, kot ste povedali, temveč naprimer v zdravstvenem sektorju, tudi v na pravosodnem področju, naprimer pri kazanskem pravu. Ključno vprašanje glede eh, organov pregona je to, da potrebujemo najboljše možne profesionalce in da moramo tudi investirati v najboljše profesionalce, v najboljše standarde, s katerimi se uh, moramo boriti proti zlorabam ali ne uh, predvidenim uh, diskriminatornim posledicam in seveda imamo tu še celo vrsto drugih eh, vidikov, ki jih sedaj eh, nimam časa izpostaviti. To je bilo res zelo koristno in veselim se vseh prispevkov, ki nam jih boste torej vi eh, in tudi predhodni govorci posredovali. Kot rečeno, to je začetek tega procesa. znotraj katerega ugotavljamo, kakšne so posledice in ne želimo pri vsem tem izgubiti izpred oči temeljnih pravic in vpliva vsega, kar se dogaja na temeljne pravice. To je že v uredbi GDPR, ampak prav tako moramo tudi identificirati probleme, vrzeli, dodatne uredbe, ki bodo morda potrebne, ampak verjetno ne bodo potrebne. Ampak eh, spremeniti bo treba vedenje in to bo veljalo za vse nas. Hvala. Hvala lepa. Še enkrat se zahvaljujem vsem govorcem in seveda tudi vsem ostalim, ki ste prispevali k temu dogodku in želim vam lep večer delo se bo kmalo nadaljevalo.